med nacionalnimi parlamenti in evropskim, ko gre za ocenjevanje, usklajevanje dejavnosti na področju uh, varnosti člena 70 Europola in Eurojusta. Torej člena 70 in 71 na eni strani in 85 in 86 člen na drugi strani sta tukaj pomembna. Člen 70 in 71 določa, da svet lahko določi nek okvir za to, kako bodo nacionalni parlamenti ocenjevali te politike. Člena 85 in 86 pa določata, da svet mora to narediti. Tu je razlika. Torej, dejanska vsebina načinov, metod, kako evropski in nacionalni parlamenti so vključeni v uh, ocenjevanje izvajanja politik, je zelo politično vprašanje. In o tem uh, pravna služba ne more kaj dosti reči lahko samo povemo, da je tukaj razlika. In zadnje vprašanje. Gre za sklepanje mednarodnih sporazumov, ki so trenutno v pripravi na členih 24 eh, in 38 eh, pogodbe o Evropski uniji. Po določbah sedanje pogodbe tukaj ni za te sporazume potrebna odobritev Evropskega parlamenta. Ko bo Lizbonska pogodba začela veljati, se bo to spremenilo, je vprašanje. Enostaven odgovor je, če bo prišlo do sklenitve sporazumov pred uh, začetkom veljavnosti uh, pogodbe, potem parlament ne bo dal odobritve, če bodo ti sporazumi začeli veljati po začetku veljavnosti ali vas lahko prekinem, pravi predsedajoča. Sklepanje sporazumov. Kaj to pomeni? To vključuje tudi proces ratifikacije. Enkrat, ko so sporazumi ratificirani, so šele sklenjeni. Govorec zaklepnjeni, to pomeni, ko mednarodne inštitucije ali EU ratificirajo te pogodbe. Sklenitev pogodbe oziroma sporazuma je enaka sprejemu sporazuma. v okviru notranje zakonodaje. Torej, ko je enkrat sklenjen sporazum, je bil, če je bil sklenjen pod starim režimom, je to ena stvar, če pod novim režimom, pa drug, drugače to poteka. Kar zadeva uporabo sporazuma na začasni osnovi, to je druga stvar. To nima nikakršne zveze s sklenitvijo sporazuma. Tisti sporazum, ki se začasno eh, izvaja, je treba najprej skleniti, da se lahko sploh eh, začasno izvaja. Predsedujoča, eh, hvala. Na hitro sem res morda teh 12 vprašanj, ki ste nam jih predložili danes do povdne, obdelal in če bom lahko odgovoril še na kakšno vprašanje, bom to z veseljem naredil. Hvala, predsedujoča. Najlepša hvala. Imam že tri uh, govornike, ki bi želeli spregovoriti nekaj o tem. Kolegice, kolegi, nekoliko že zamujamo, zato prosim, če so vaša vprašanja kratka in jedrnata. Največ dve minuti. Potem, ko bomo zastavili ta vprašanja, se bomo vrnili k pravni službi, potem pa bom prosila tudi predstavnike sveta, da se uh, odzovejo. Vidim, da švedsko predsedstvo že kima, kar je zelo spodboden znak. Gospa Fajon. Thank you, chair. Uh... Hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem vesela da danes poteka ta pomembna razprava, zlasti pomembna za naš odbor za državljanske soboščine, pravosodje in notranje zadeve. Hvala za prve začetne pojasnila. Sama sem poročevalka, ko gre za sistem liberalizacije izdajanja vizumov za državljane tretjih držav. In tako mene kot tudi parlament že skrbi, kako bomo naprej delali na tem poročilu. Delno sem dobila odgovor. Če bo svet sprejel do zadnjega dne novembra to poročilo, je to dovolj. V tem primeru niso potrebni eh, drugi koraki, ki bi more biti lahko ogrozili to poročilo in začetek veljavnosti. Srbija, Črnagora in Makedonija bi naj ta režim začele izvajati 1. januarja 2010. Naslednji teden, 12. novembra, pa bo parlament glasoval o tem poročilu. Po zadnjih informacijah naj bi svet sprejel uredbo 1. decembra. Morda je to bolj vprašanje namenjeno svetu. Namreč ali to drži, ta podatek drži in kaj to pomeni. Ali pa drugače, ali svet lahko glasuje oziroma sprejema to uredbo zadnjega dne novembra. In če se bo temu tako zgodilo, zadnji dan novembra, ali je to dovolj, da bodo vse tri omenjene države resnično lahko uživale Eh, nov sproščen režim izdajanja vizumov od 1. Eh, januarja 2010. Veste, da to vpliva na državljane teh držav in da se parlament resnično zauzema za liberalizacijo eh, izdajanja vizumov za vse zahodno-balkanske države. Hvala. Sara Latford. Ali bi nam pravna služba lahko povedala, kaj je ta pravni koncept Eh, lojalno sodelovanje, sedaj, ko bo začela veljati pogodba recimo 1. decembra, ali to pomeni neke nove zaveze, bodi si za svet oziroma za države članice, da delujejo tako, da nenamirno ne ogrozijo izvajanja določb pogodbe. Recimo, na nekem področju bi to lahko bilo zaželjeno, da bi se ta datum celo eh, premaknil mm, nazaj, na drugih pa naprej. In morda bi to lahko celo pomenilo namirno ogrožanje, subverzijo, če hočete, eh, ko gre za izvajanje določene določbe eh, nove pogodbe. Torej, ali obstaja neka pravna zaveza delovanja v dobri veri? Ali jo ta zahteva, kar zadeva svet in države članice po delovanju v dobri veri, obstaja ali ne. Sara, pripričana sem, da bo svet presrečen to upoštevati. Verjetno bo svet, ne pa pravna služba, lahko odgovoril na to. Gospod Busudil. Hvala. Naj pozdravim. Uh, skorajšnji začetek veljavnosti Lisbonske pogodbe in naj se gospodu Klausu, predsedniku Češke republike, zahvalim za to, da je včeraj podpisal to pogodbo. Hvala tudi predstavniku pravne službe. Nekatere od vprašanja so bila odgovorjena, ampak vseeno naj gospoda še nekaj vprašam. Ali bi nam lahko to, te vaše odgovore posredovali v pisni obliki? Moram priznati namreč, da vseh odgovorov nisem čisto zapopadal v ustni obliki še nekaj, kar zadeva obstoječe dosjeje, poročila in tako naprej. Mislim, da moramo razdelati neko praktično metodo, ki bo omogočala poslankam in poslancem takoj razumeti, kateri, eh, kateri je posamezni eh, del dnevnega reda, za katerega se je pravna podlaga spremenila in kje ne. Morda bi nam sekretarjat lahko pomagal tukaj, pri informiranju članov poslank in poslancev, zlasti, ko gre za obstoječe, tiste dosjeje, ki jih šele sprejemamo. Hvala. Mislim, da se vsi pridružujemo vaši prošnji. Sekretarjat mi je že povedal, da takšen seznam bomo pripravili za jutri in gospod Bradley, predstavnik pravne službe, bo gotovo uh, z veseljem in to mi je z kimanjem potrdil, posredoval pisne odgovore. In eh, prosim, če lahko to zapišete <laughs> tako, da tisti, ki nismo ravno vešči pravnega jezika, da bomo to razumeli. Hvala. Stavros Lambrinidis. Hvala, gospa predsedujoča. Vprašanje v zvezi s četrtim vprašanjem. Nacionalni parlament in sodelovanje leteh v postopku. Torej, Po novi pogodbi bodo od začetka zakonodajnega postopka imeli nacionalni parlamenti 8 tednov na voljo za proučitev, ne od, od sprejetja, temveč od začetka uh, pravnega zakonodajnega postopka. Ampak to je edino vprašanje na tem seznamu, za katerega mislim, da trdi pravna služba, da če se bo nekaj, če bo nekaj veljalo pred začetkom veljavnosti nove pogodbe, bo to veljalo tudi potem. Torej, če se je recimo nek zakonodajni postopek začel pred desetimi tedni, zakaj, če začne veljati nova pogodba 1. januarja naslednje leto, po mnenju pravne službe imajo nacionalni parlamenti še vedno pravico dajati pripombe na ta proces, čeprav se je osemtedenski rok že končal. Želel bi eh, razumeti, kakšna je logika, eh, na kateri je ta mnenje zasnovano, kajti to moramo potem mi razložiti tudi nacionalnim poslancem. Še kakšna prošnja za vprašanje? Ne. Preden dam besedo gospodu Bradleyju, bi sama zastavila dve vprašanji. Če naredim neke vrste povzetek zadnjega vprašanja, je bi rekla naslednje vsi postopki, ki tečejo, ki še niso končani, se bodo pravzaprav morali začeti znova. In v tem primeru bi veljala ta določba. Moje vprašanje je torej naslednje. Kaj pa postopki, ki še niso končani? Recimo kot eh, poročevalka za osebne podatke letalskih potnikov ta sporazum z ZDA začasno izvajamo, zato ker vsi nacionalni parlamenti tega še niso ratificirali. Morda je to pač del postopka, ampak to pomeni, da ta sporazum še ni sklenjen in da bi se o njem morali morda na novo pogajati. Bi lahko odgovorili na ti dve vprašanji na kratko, potem pa bom dala besedo predstavnikom sveta. Hvala. Gospa predsedajoča. Ta dodatna vprašanja so zelo konkretna. Zato prosim, če tudi na ta vprašanja lahko odgovorimo v pisni obliki. Mislim, da je to najboljši način, da vam čisto jasno odgovorimo. To, kar sprašuje gospod Lambrinidis, je nekaj, o čemer še razpravljamo. Že nekaj časa razpravljamo o tem in nismo se še čisto pravne službe različnih inštitucij dogovorile o tem. Isto pa velja za eh, začasno izvajanje mednarodnih sporazumov. Tudi zato bi potrebovali nekaj časa, da to pravčimo. Sam moram eh, prebrati natančne ta vprašanja in pripraviti izčrpnejše odgovore, kajti to so zelo zahtevna konkretna vprašanja. Hvala. To razumem. Istočasno pa menim, da ta cel proces postaja vse bolj dinamičen. In mislim, da bi vam bili vsi hvaležni, če bi lahko odgovore nam posredovali v pisni obliki. Vprašanje imate na pisni obliki, potem jih bomo mi te odgovore lahko uh, posredovali vsem članicam oziroma članom odbora. In če bi nam lahko recimo do jutri odgovorili, ne vem, kateri datum je. In imam občutek, da ponovno uh, zvočniki ne delujejo. Me slišite? Chairman. Mine's working. If I may take the floor. Dovolite, gospa predsedujoča. Ja, mikrofoni delujejo. Ja, seveda. Se veste, da mi uradniki vedno dobro znamo sodelovati med seboj. <laughs> okay, Dobro, samo preizkušate, predsedujočna. Nisem čisto prepričan, da lahko pisne odgovore do jutri uh, vam posredujemo, kajti mislim, da bo treba še na nekatera druga vprašanja, ki jih bo ta odbor naslovil na nas, uh, vključiti v naše delo. A, ah, se mi zdi, pravi predsedujoča, da kakovost. Uh, govora pada. Morda, če bi vsi nataknili si slušalke, me boste lahko slišali v vseh jezikih. Dobro, če bi nam lahko odgovore čim prej posredovali, bi prosila. Verjetno boste vedno blizu temu odboru, našemu delu in boste lahko uh, odgovarjali tudi na druga vprašanja. No, sedaj, hvala za prve odgovore, sedaj pa sprašujem svet, kako si predstavljate, da bodo potekali naslednji tedni oziroma meseca? Zlasti me zanima naslednje. Postopki, ki trenutno tečejo, za katere je rok zelo blizu, začetku, predvidenemu začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Ali je sedaj, ta teden, kajti prejšnji teden tega svet ni bil pripravljen a, storiti, ali je sedaj svet pripravljen dati več časa parlamentu, da se pripravi za delo v pogojih veljavnosti nove pogodbe? Hvala. Najprej naj povem, da švedsko predsedstvo pozdravlja začetek veljavnosti nove pogodbe, za katero je verjetno, da bo začela veljati 1. decembra letos. In seveda eh, temu ustrezno tudi delujemo. Delujemo v skladu z veljavno pogodbo Eh, pogodbo od 1. decembra, če bo lizbonska pogodba takrat začela veljati, bomo začeli delati v skladu z njo. To pomeni, na primer, za sistem liberalizacije vizumov in za druge tekoče zadeve, kjer je odločitev a, eh, sveta predvidena za 30. november. Želeli bi, da se 30. novembra te odločitve tudi oziroma sklepi sprejmejo. Zakaj? Zato, da ne bi zamudili možnosti priložnosti v tem smislu. Predsedstvo bi torej eh, pozvalo parlament, da čim prej posreduje svoja eh, stališča, eh, če je možno do konca novembra, tako da bo svet lahko sklepal oziroma odločal pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Kar pa zadeva tiste dosjeje, za katere je rok določen za december, Tam pa bomo seveda začeli delovati v skladu z Lizbonsko pogodbo. In vse delo, ki je do sedaj že bilo opravljeno, je nekaj, kar bo svet sprejel oziroma vzel v, bo upošteval, ko bo odločal v skladu z novo pogodbo. Torej, razlikovati bo treba med nekaterimi primeri, kjer bomo lahko sklepe oziroma odločbe sveta sprejeli po sedanji Eh, pogodbi in eh, med drugimi primeri, ko bo Lizbonska pogodba že začela veljati, tako kot eh, so roki, v katerih bo morala komisija dati svoje stališče ali pa kot ste omenili nacionalni parlamenti oziroma države članice. Nimamo nekega načrta da bi datum sveta premaknili. 30. novembra in 1. decembra je še vedno predvideno, da bo svet zasedal. Ti načrti ostajajo torej nespremenjeni, kot pravim, in ni nobenih eh, načrtov, da bi ta dva datuma, ta dva dneva spremenili. Mislim, da zaenkrat eh, lahko rečem samo to kaj to pomeni. V zvezi z nekaterimi dosjeji bomo seveda nadaljevali z delom tudi po začetku veljavnosti nove pogodbe. Do 30. novembra pa bi želeli končati delo na tistih dosjejih, kjer se to da. Če dovolite, vi razlikujete med postopki, ki jih je še moč dokončati do 1. decembra, torej presečnega datuma, in postopki, ki se bodo pravzaprav na novo začeli šele po tem datumu. Ne vem, če imamo tukaj kaj dosti izbire. Mene zanimajo tisti postopki, v katerih Evropski parlament še ni sprejel svojega stališča, kjer je malo verjetno, da bo parlament do konca tega eh, meseca sprejel stališče, naprimer gre za dosjeje kot so Europol in drugi. Tukaj pa mislim, da bi bilo, če nič drugega, vsaj vljudno, od, da svet ne zaradi Evropskega parlamenta, temveč zaradi naših državljanov že sedaj ugotovi, da bi morali začeti delovati v duhu Lizbonske pogodbe. Torej, tisti postopki, v katerih Evropski parlament še ni imel dovolj priložnosti, da izlaži svoje stališče, bi morda svet lahko bil pripravljen uh, začeti ali nadaljevati te postopke na podlagi Lizbonske pogodbe. Razlika, o kateri govorim, se nanaša na tiste dosjeje, kjer je svet prosil uh, parlament, Evropski parlament, da še v novembru posreduje svoje stališče. Če se to da, potem bomo to naredili. Tako, Če pa gre za nekatere druge bolj dolgotrajne postopke, tukaj pa se zavedamo, da formalnega odločanja v okviru veljavnosti sedanje pogodbe ne bo moč končati in takrat bomo komisijo prosili, da na podlagi določb Lizbonske pogodbe a, eh, začne postopek in da v tem primeru šele začnejo veljati določbe in postopki tudi za Evropski parlament. To je ta razlika, ki jo poskušam narediti. Upam, da je bolj jasna. No, ne bom ustrajala, če kolegice in kolegi ne želijo, ampak zdi se mi vseeno nekoliko nenavadno to stališče sveta. Imamo določene postopke, kjer so roki izjemno kratki in ne vem, zakaj bi v zvezi z nekaterimi stvarmi morali hiteti. Pri nekaterih dosjejih je treba čimprej sprejeti dokončno odločitev, pri drugih pa ni nobene potrebe, da hitimo do 1. decembra. Razen, seveda, če svet pri teh zadevah namerno ne želi izključiti Evropskega parlamenta iz postopka. Ne bi želela biti preveč cinična, ampak želela bi vedeti, zakaj nekatere postopke treba končati do 1. decembra. Gospod Albrecht in Sara Latford, prosite za besedo. Tudi zame je stvar nekoliko nejasna prejšnji teden ali predprejšnji teden smo se pogovarjali o tem, ali je sploh potrebno odločitve o Europolu sprejeti pred koncem tega leta. In to smo vprašali svet, pa nismo dobili nekega jasnega odgovora. Sedaj je rok celo 1. december. Pet dni potem, ko bomo v Evropskem parlamentu uh, glasovali o tem. In še vedno ne vemo, zakaj je potrebno tako hiteti, zakaj je treba to odločitev sprejeti pred 1. decembrom. Meni se zdi čisto očitno, da nas obravnavajo, da nas svet uh, obravnava, kot da ne želi imeti stališča Evropskega parlamenta v zvezi s temi vprašanji. In zanima me, ali je svet prišel do sklepa, da bo prišlo do preložitve nekaterih postopkov ali pa obstajajo nekatere uredbe, ki jih je treba dokončati do 1. decembra oziroma ali obstajajo druge, na katerih bomo začeli ponovno delati uh, po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Hvala, Sara Latford. Če stvar dobro razumem, bi rekla takole. No, tehnično gledano ni nekega sivega območja. Ampak svet je videti, da govori o tistih zadevah, v katerih bo na priprava našega mnenja trajala več kot uh, tri mesece, kar je rok, ki ga je določil svet. To pomeni, da bi svet lahko pravno veljavno sprejel nek uh, ukrep, pred 30. novembrom, čeprav o tem ukrepu Evropski parlament svojega stališča še ni posredoval. No, ne vem, so ta, kateri so ti primeri, ti ukrepi. Sprašujem se, ali bo tako delal svet, ali pa bo delal v duhu uh, lojalnega sodelovanja in se ne bo držal samo uh, pravnih in tehničnih zavez. In bo svet morda rekel, morda ni pravno, je pa politično nespremljivo, da bi sprejeli nekaj, kar sicer s pravnega stališča lahko, a, pri tem pa bomo izkoristili dejstvo, da novi, a, novi sklic parlamenta, ki je tri mesece izgubil, a, še ni imel dovolj časa, da se organizira in oblikuje svoje stališče v treh mesecih. Mislim, da bi tukaj bilo, kot da se držimo nekih določb kot pijan plota. Zanima me, ali bo svet deloval tako ali ne. Gospod Busutil. Hvala, gospa predsedujoča. Morda so nekatere te besede ne uh, poštene, ne fair do sveta. Mislim, da moramo tukaj obravnavati svet z določeno vljudnostjo. Mislim, da je treba stvari proučiti od primera do primera. Ugotoviti, kje so določeni primeri, določeni dosjeji že, kako daleč so prišli in potem od primera do primera se lahko odločamo, kaj bomo naredili. Torej, naslednji sestanek koordinatorjev, morda celo jutri, bi bilo dobro, da bi dobil seznam tistih dosjejev, za katere je nujno čimprej sprejeti odločitev. Obstajajo pa še drugi dosjeji, druge zadeve, ki so v začetni fazi in kjer dokončne odločitve še zdaleč ne bomo sprejeli. Torej, osredotočimo se na tiste zadeve, za katere je moč razumno pričakovati, da jih lahko dokončamo do eh, konca tega meseca. Ko bomo imeli ta seznam, pa bomo lahko se odločali od primera do primera. In le na tej podlagi odločanju pri, od primera do primera, lahko upoštevamo tudi politične vidike. Torej, ne govorimo na splošno, čež da je treba vse ali nič imeti uh, dokončano pred Lizbono, po Lizboni. Osredotočimo se na tiste dosjeje, tiste primere, kjer lahko razumno gledano do konca tega uh, meseca sprememo odločitev. Gospod Dias Amera bo dobil sedaj besedo, ampak vseeno ne pozabimo tistega, kar je rekla naprimer gospa Fajon, ki je prosila, da čim prej sprejmemo njeno poročilo, obstajajo pa nekatera druga poročila, kjer je nerazumno pričakovati in tudi ni nobene logične osnove, zakaj bi do 1. decembra moral Evropski parlament to sprejeti. Gospod Diaz de Mera. Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom vendar moram biti tudi precizen. Če upoštevamo štiri doseje, ki zadevajo Europol, lahko povem, da sem pri tem sodeloval tudi kot poročevalec. Določeno je bilo, da je pri tem pomembno mnenje, ne gre za postopek soodločanja. Opravljeno je bilo veliko dela, parlament je izdal eh, povoljno mnenje. Svet pa je sprejel samo 20 odstotkov naših priporočil. Ponavljam, 20 odstotkov naših priporočil. Sedaj se nahajamo v drugačnih pravnih okoliščinah. Sedaj moramo biti zavezani Lizbonski pogodbi od 1. decembra. Torej, imeli smo štiri dosjeje. En dosje zadeva razvojne določbe, drugi zadeva finančne vidike. Potem imamo odnose med Europolom in eh, članicami, kar zadeva izmenjavo podatkov. Eh, tajne informacije in tako dalje. Potem pa imamo še seznam tretjih držav oziroma organizacij, s katerimi sodeluje Europol in s katerimi naj bi Europol sklenil določene dogovore oziroma sporazume. Po mojem mnenju ni smiselno dejati, da ko bomo imeli Evropski policijski urad pod parlamentarnim nadzorom, in eh, z uradniki evropskih skupnosti je nemogoče, da ne moremo izoblikovati naših pravnih argumentov. Moramo razpolagati z več, eh, z dodatnim časom. Parlament bi moral oblikovati smiselne predloge oziroma smiselne odgovore. Naš eh, odgovor bi moral biti ta, da mora vse temeljiti na soodločanju s parlamentom. Gospa predsedujoča, naj povzamem. Naj vam napovem, da štirje poročevalci za te štiri doseje bomo predstavili amadma v zvezi z vsem tem. Sedaj svet prosim, da ponovno razmislijo o svojih eh, zahtevah v zvezi s časovnico, tako da bomo lahko razvili ta poročila, ki se eh, nanašajo na Lizbonsko pogodbo. Hvala. Preden dam besedo gospodu Krkopu, bom prosila gospoda Göca, direktorja Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, da nam oprosti, ker nismo ne vem kako vljudni in eh, ga pustimo čakati. Ampak veste, gospod Götz, ta razprava je zelo pomembna za nas. Gospod Krkop je še zadnji, ki je prosil za besedo. In razen, če imate kakšno novo vprašanje, bomo s tem zaključili. Hvala, gospa predsedajoča. Očitno tukaj govorijo pravniki. Moram reči, da me cela vrsta stvari, ki jih na hitro obravnavamo v tem odboru, skrbi. Med temi stvarmi je tudi področje forenzičnih, akreditacije forenzičnih laboratorijev, o katerem eh, o kateri bomo danes eh, razpravljali. Ne vem, ali se bo res pravna podlaga za to spremenila. Če se bo, bi bilo prav, da nam svet pove, da se bo, kaj ti pravna podlaga je zelo uh, pomembna za obravnavo tega dosjeja. In od sveta bi želel danes dobiti odgovor. Še nekaj me skrbi. Seveda moramo ugotoviti, kakšna je splošna pravna podlaga nove Lizbonske pogodbe, ampak zaradi časovnega pritiska in drugih okvirov sam enostavno ne bom mogel delati tako, kot sem načrtoval, zato ker mi pravniki niso dali nobenih odgovorov na moja vprašanja. Torej, če bomo pod takšnim časovnim pritiskom, bodo nekatera poročila, tudi moje, uh, morala iti skozi zelo površno obravnavo. Vse je povezano sedaj s hitenjem, s časovnim pritiskom, s tem, da čim prej odkljukamo čim več kvadratkov, preden začne veljati Lizbonska pogodba. In s tem nisem zadovoljen. Odgovore pravne službe sem sicer slišal, ampak morda bi tudi pravni odbor, eh, ki sem ga vprašal, celo vrsto stvari enostavno še kaj povedal. Hvala. Postavili ste vprašanje pravni službi, ki je še vedno prisotna. No potem, gospod Gojec, vam obljubljam, da bomo hitro končali. Najprej pravna služba, če bo odgovorila na zadnje vprašanje. Gledam tudi v smeri sekretarjata. Mislim, da je bistveno pomembno pred jutrišnjim uh, sestankom koordinatorjem, da pripravimo tak seznam, kot ga je predlagal gospod Busutil, vseh postopkov, ki so v teku, kakšen je pravni status, kakšne so posledice, koliko se mudi s katerimi zadevami in po sestanku koordinatorjev jutri mislim, da bi morali oblikovati svoje stališče o vsakem posameznem primeru oziroma postopku in zahtevati pisni odgovor eh, od sveta in pojasnilo, zakaj so nekateri postopki tako nujni, da jih je absolutno treba eh, dokončati pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Mislim, da to svet dolguje ne samo Evropskemu parlamentu, temveč vedno znova moram to ponavljati, to dolguje tudi evropskim državljankam in državljanom. Pred koncem torej še pravna služba enkrat. Hvala, gospa predsedojoča. Tako kot sem razumel od sekretarjata, je bilo to predvideno za eh, pol petih. Ampak z velikim veseljem vam svoje mnenje predstavim sedaj, ustno, če odbor to želi. Gospod Krkov, želite, da vam na to odgovorimo takrat, eh, ko bo točka na vrstnem redu? No, vem, da eh, pravniki drago zaračunajo svoj čas, sam sem pravnik in ne bi želel, da so tukaj v nedogled. Zelo bi bil vesel kratkega odgovora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 Če mi boste izdali račun, želim, da do tega pride do konca tega leta, ko imamo še staro stopno DDV. Hvala lepa. Potem pa še naslednja točka na dnevnem redu. Zahvaljujem se pravni službi in tudi švedskemu predsedstvu za sodelovanje. Kje je gospod Götz? Oh, Tam ste, se opravičujem, sem vas pregledala. Gospod Zalfano, imate postopkovno vprašanje? Oprostite, prosim zapustite to dvorano mirno, da bomo lahko nadaljevali z delom. Gospa Zalfano, imate postopkovno vprašanje, ki bi ga postavili preden gremo k gospodu Götzi. Gospa predsedujoča, moje vprašanje se navezuje na postopke, s katerimi se bomo soočali. Moje poročilo zadeva mrežo o preprečevanju kriminala. Vas lahko prekinem, ravno kar smo razpravljali o postopkih, ki so v teku, ali je nujno to sedaj uh, obravnavati ali jutri uh, eh, popovdne. Gospod Alfano pravi, da lahko jutri. Hvala. Gospod Götz, hvala za potrpežljivost da ste bili dovolj potrpešljivi, ker je bila naša razprava precej dolga. Veselimo se sedaj vaše predstavitve letnega poročila za 2009. Gospa predsedajoča, spoštovane članice odbora in člani odbora, vsako leto dobite eh, poročilo od eh, moje organizacije, ne pa seveda vsako leto o Lizbonski pogodbi. Zato razumem, da je to prednost. Eh, v tem dnevnem redu. Prosim, če ste vsi ali tiho ali greste ven. Hvala. Gospa predsedajoča, torej zelo se veselim, da vam bom lahko danes posredoval nekatere najbolj pomembne eh, rezultate analize standardov, ki smo jo opravili za celo Evropo. Tudi letos vam lahko dam pregled o trenutnem stanju v 27-terici, pa tudi nekaj podatkov o Turčiji, Hrvaški in Norveški. Naše poročilo, ki ga bomo jutri objavili, vsebuje poleg letnega poročila tudi statistične podatke, analize, te najdete na internetu. Poleg tega pa bomo objavili posebno poročilo, ki se nanaša na pomembna politična vprašanja, naprimer analiza obstoječe prakse, ko gre za določanje kazni pri kaznjivih dejanjih eh, povezanih z drogami, potem poročilo o a, eh, trendu porabe in povpraševanja po drogah in tretje poročilo o kanabisu. Glede na to, da je čas, ki mi je na voljo zelo kratek, vam bom dal samo nekatere podatke. Če boste imeli čas pogledati na našo spletno stran, pa boste tam ugotovili veliko uh, detaljnih, podrobnih podatkov in informacij o temah, o katerih bom danes govoril. Preden preidem na vsebino poročila, naj povdarim naslednje. Vse naše poročanje je zasnovano na tesnem sodelovanju in izmenjavi dela med strokovnjaki v Evropi. Vsako leto pripravimo letni pregled za situacijo v vsaki državi članici, torej upoštevamo tudi nacionalno razsežnost problematike zasvojenosti in zlorabe drog. To je pač eh, želja, da skupaj vsi eh, nekaj naredimo in tukaj gre tudi za delo nacional, sodelovanja med nacionalnimi retox mrežami. Ko gre za uh, snovi, ki so najbolj pogoste pri uživalcih, lahko, kot sem že lani napovedal, uh, potrdimo trende. Nasplošno lahko rečemo naslednje. Situacija zlorabe drog je na visoki ravni, vendar stabilna. Vendar letos žal ne moremo govoriti o izboljšanju situacije, ko gre za zlorabo kokaina in heroina. Ti dve drogi seveda še zlasti spremljamo zaradi zelo negativnih morebitnih eh, posledic na javnost in na varnost. Najprej nekaj besed v zvezi s kokainom. Ocenjujemo, da v zahodnoevropskih državah 4 milijone odraslih ljudi konzumira, uživa te droge. Najnovejši podatki kažejo na stabilen in rahlo naraščajoč trend. Skrbi nas to, da se bo uh, uživanje kokaina še povečalo po vsej Evropi in to kaže že nekaj dejstev. Imamo velike zasege uh, heroina v evropskih državah v letošnjem letu in zlasti v vzhodnji Evropi heroin uh, igra vse večjo uh, vlogo. Situacijo spremljamo natančno in skupaj z Europolom sedaj pripravljamo skupno analizo trga s kokainom. Pri tem bomo sledili aktualnemu razvoju v posameznih področjih. V EU in na Norveškem imamo 1,5 milijonov problematičnih uh, uživalcev opijatov, zlasti heroina. Nismo sicer opazili epidemijo naraščanja novih primerov, ampak vseeno imamo vse več uživalcev heroina in problem postaja večji, ne manjši. V nekaterih državah gre za naraščanje ne samo uh, tistih, ki se zaradi uživanja heroina uh, želijo zdraviti, kot tu, gre tudi za povečanje smrtnih primerov zaradi heroina. Torej, tako v EU, pa tudi v Turčiji, ki je pomembna tranzitna država za heroin, smo opazili uh, vse večje zasege uh, heroina od, let, od 2000, eh, 2 milijona 200 do 6 milijonov in nekaj kilogramov na leto. Glede na te količine je treba ugotoviti naslednje. Problem heroina je še vedno aktualen problem. Zato moramo osredotočiti se na a, eh, preprečevanje, na zdravljenje, na zgodnje odkrivanje uživanja heroina pri mladih ali pri posebej ogreženih skupinah. V Evropi narašča tudi povpraševanje po kanabisu. 74 milijonov državljanov je vsaj enkrat poskusilo to drogo v življenju, torej ena četrtina vseh odraslih državljanov EU. 23 milijonov odraslih je v zadnjem letu konzumiralo oziroma uživalo kanabis, pravijo nekatere ocene. Najnovejši trendi v zvezi s kanabisom pa so takšni, da smo lahko optimisti. V večini držav smo v 90-ih in začetku uh, novega stoletja opazili zniževanje uživanja kanabisa, ampak sedaj postaja kanabis še zlasti priljubljen eh, uh, pri nekaterih uh, mladostnikih. Zadnji podatki namreč pri šolskih otrocih kažejo na to. Ti podatki so sicer Eh, naraščajoči v nekaterih državah EU, vendar večinoma lahko govorimo, da kanabis eh, eh, zaznava stagnacijo ali pa upadanje v prišolski mladini in to ne samo v Evropski uniji. Znižanje uživanja kanabisa je moč opaziti tudi v ZDA in v Avstraliji. Če govorimo o uživanju kanabisa, pa je treba razlikovati redno uživanje in intenzivno uživanje. In ta, ti dve težnji sta nekoliko drugačni. 2,5 odstotkov vseh mladih evropejcev, to je okoli 3, 3 milijone tistih, ki so mlajši kot 35 let, večinoma so to mlajši moški, redno uživajo kanabis in to so ogrožene skupine. Ugotovili smo tudi naslednje. V zadnjem času se je Eh, povpraševanje po zdravljenju zaradi kanabisa stabiliziralo v Evropi, ampak ni še jasno, ali je to posledica zmanjševanja povpraševanja po kanabisu ali zmanjševanja ponudbe kanabisa. No, za kanabis so potrebni eh, posebne terapije, posebni ukrepi zdravljenja in nekatere inovativne metode se tukaj uporabljajo. Za mladimi uživalci kanabisa je recimo težko delati. Zakaj? Zato, ker običajna a, sredstva informiranja pri mladih ne delujejo. Večinoma se poslužujejo interneta in sodobnih sredstev komuniciranja. Gospe in gospodje, govoril sem o tradicionalnih problemih v Evropski uniji, sedaj pa nekaj o tem, kakšni so izzivi in kakšni so morebitni novi trendi. Veliko krat govorimo z tistimi, ki se ukvarjajo z eh, terapijo uživalcev in se osredotočamo na eno samo substanco. Ampak eh, problemi drog v Evropi so vse več problemi zaradi eh, kombiniranega uživanja zakonitih in nezakonitih snovi. To seveda povzroča večje zaplete in povzroča tudi nove izzive, na katere se moramo bolj kompleksno odzvati. Z političnih perspektiv pa bi moralo biti jasno naslednje. Kombinirano uživanje drog in alkohola je postal velik, velik pereč problem v industrijskih državah in z njim se moramo soočiti. Podatki o mladih kažejo, da je Eh, hitro opijanje in uživanje drog vse bolj pogosto, pri kroničnih eh, odvisnikih pa je tako ali tako odvisnost od alkohola tudi že skoraj da običajna. Mislim, da moramo tukaj stvari na novo zastaviti in ne obravnavati samo posameznih drog, temveč eh, na nek način celovito obravnavati vse droge in vse zasvojence na ta način bomo lahko upoštevali situacijo uh, večkratnega, različnega uživanja drog in treba je pri tem upoštevati tudi, da se droge morda konkurirajo ena drugi in alkoholu in če tega ne bomo povezali, ne bomo dosegli rezultatov. Še nekaj o najnovejšem razvoju, ko gre za trg s sintetičnimi drogami v Evropi razpoložljivost prekursorjev oziroma predhodnih sestavin je vse večja, vse večji pa je seveda, eh, vse večja pa je potreba po nadzornih eh, mehanizmih. Amfetamin je ena od takšnih te. Amfetamin postaja vse bolj pereč problem, vendar na našem evropskem trgu amfetamin še vedno ima sekundarno vlogo. Vendar nekateri ugotavljajo, da V severni Evropi se povečuje po, uh, ponudba metamfetamina, na slovaškem in nekaterih uh, sosedskih državah EU je poraba metamfetamina vse večja. In to zna povzročiti tudi vse večjo uh, uporabo metamfetamina v Evropski uniji. To je eh, pač eh, substanca, ki jo lahko delajo ljudje v domačih laboratorijih, v garažah in tako naprej. Zato moramo to upoštevati v prihodnje, ko bomo načrtovali svoje ukrepe. Naslednji primer, ko gre za spremembe na trgu, se nanaša na eh, sestavo tablet ekstazija. Naši najnovejši podatki kažejo naslednje. MDMA, to je tista snov, ki je bolj ali manj identična ekstaziju, torej MDMA, Eh, se sedaj na, m, zamenjuje z MCPP-ju v nekaterih državah Evropske unije. MCCP pa ni pod nadzorom v m, Evropski uniji. Pomeni, da prihaja do strukturne spremembe, posle, katere posledice še niso čisto jasne, zato moramo to jasno upoštevati v prihodnosti. Največji izziv, kar zadeva nadzor nad drogami, pa je razvoj trga z drogami, ki ga včasih ne imenujemo z pravimi eh, besedami. Gre zato, da nadziramo uh, nezakonite substance, istočasno pa se pojavlja cela paleta novih snovi, ki jih ponujajo zlasti preko interneta, agresivno trženje teh novih proizvodov je nekaj, čemu smo priča v Evropski uniji, oznake, etikete so vse, nov, eh, vse novejše in zelo hitro se moramo zato odzivati, ko gre za nadzor nad eh, porabo drog. Kar zadeva Spice, sedaj pripravljamo posebno študijo, to je proizvod, ki vsebuje sintetične kanabinoide. To je uh, snov, ki smo jo zaznali, vse bolj je prisotna. Tukaj delamo z Europolom in Spice je pr eh, primer globalne razsežnosti problemov. To je proizvod, ki ga sicer so razvili v Evropi, je cenejši od cele vrste drog in je namenjen zelo veliki skupini uživalcev, tistih, ki sicer se interesirajo za kanabis in z zelo zanimivimi imeni in eh, embalažo poskušajo proizvajalci pritegniti uživalce. Če bo spaj se tako razvil, kako nekateri predvidevajo, bomo naše nadzorne mehanizme morali okrepiti in naprej razviti, da bomo temu novemu izzivu tudi kos. To so pač tržne inovacije, ki jih moramo uh, slediti. Še ob koncu, gospa predsedujoča, naj spomnim na naslednje. S tem poročilom vam poskušamo, tako kot smo obljubili, uh, Eh, posredovati natančni pregled vseh ukrepov, ki so potrebni na področju eh, uživanja in prodaje drog v Evropski uniji. Seveda to delamo eh, objektivno, strokovno, kljub temu, da je to zelo čustvena tema, kljub temu je treba povdariti, da naše delo včasih zaradi tega ni enostavno. Kljub temu pa upam, da ta naša objektivnost in strokovnost je nekaj, kar smo že dokazali. Prepričan sem, da bo naše delo vedno neka podlaga za politično razpravo na nacionalni in evropski ravni. Tudi uh, upam, da bomo na ta način vam zagotovili celo vrsto potrebnih podatkov, boste načrtovali ukrepe. Poričila, ki ste ga včeraj oziroma danes dobili, uh, nisem razdelil, ni, še niso razdelili vsem, jutri do desetih zjutraj pa bo to vse na internetu in boste lahko dobili to. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, najlepša hvala za to zelo zanimivo poročilo oziroma predstavitev če sem prav razumela, so vsi člani dobili izvod tega poročila, tudi sama ga imam in ga bom z velikim zanimanjem prebrala. To vedno vodi k zelo razgretim razpravam, zato tudi gre pri politiki. In sedaj imam tri prošnje za besedo, do sedaj, zato prosim, da dvignete roko. Gospod Jakolino. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo. Zahvaljujem se tudi gospodu Gocu za tako izčrpno in natančno predstavitev vseh dejavnosti minulega leta. Imam nekaj pripomb, ki jih ponujam v presojanje tudi kolegom in gospodu Gocu. Imam pa tudi nekaj vprašanj. Govorili ste o trendih na področju uživanja drog, trendi nihajo, odvisni so od trga. Spregovorili ste tudi o novih drogah, o mehkih drogah, ki se širijo tudi zaradi razmaha informacijskih tehnologij. Potem ste govorili tudi o preprečevanju in o ozaveščanju o preprečevanju. Pri tem bi morale odigravati pomembno vlogo vzgojne agencije v sodelovanju z državami članicami. Potem ste izpostavili še nekaj drugega, kar je tesno povezano z razmahom uživanja drog. To je povezano tudi z alkoholom. prak za dostop do mehkih drog ali do alkohola je zelo podoben. Sedaj se moramo z vsem tem spopasti. Vse ali skoraj vse zapore po Evropi eh, zaznamujejo ljudje, ki so uživali droge ali pa tudi uživajo droge potem, ko so ponovno na prostosti. Kaj bi lahko storili? Trenutno poteka že veliko projektov preko referenčnih operativnih enot Evropske unije gre za projekte, ki zadevajo vidike, ki jih izpostavlja vaš center. Torej, v kratkem bodo oblikovani in objavljeni drugi razpisi, oblikovane bodo nove smernice. Zanima me, ali so ti programi skladni s potrebami po zdravljenju in po rehabilitaciji teh ljudi. Ne govorim samo o zapornikih. Potem me zanima, ali obstaja dejansko sodelovanje z Ministrstvi za pravosodje in z Ministrstvi za zdravje. V drugih stvarnostih je že prišlo do pomembnih izkušenj ki bi jih lahko tudi sami uporabili in s tem zagotovili tudi vzajemnost, ki je tako potrebna v tem občutljivem sektorju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Šugor, prosim. Hvala. V mačaščini bom postavil svoje vprašanje. Gospa predsedujoča, rad bi vam postavil več vprašanj. Najprej me zanima samo stanje v zaporih. Zanima me, ali imamo enake možnosti pri tem. Potem naj spregovorim o Romuniji. Romunija ni samo prehodna država, tranzitna država, je tudi država uživanja, še zlasti kar zadeva kokain. Še tretji vidik bi rad izpostavil. Zdi se, da imamo težave s tolmačenjem. Fine, Zdi se, da nemški kolegi nimajo tolmačenja. Okay, uh, No, lahko bi uh, postavil vprašanje v mačarščini oziroma angliščini, ampak ker je, uh, oziroma v angliščini in nemščini, ker je mačarščina uradni jezik, sem poskušal se poslužiti te možnosti. Repeat, okay? bom ponovil. Torej, prva zadeva. Ali obstajajo enake možnosti v zaporih Evropske unije v splošnem in v vzhodnoevropskih državah? Potem, kateri so najpomembnejši izzivi v vzhodnih državah? Romunija, naprimer, ni več tranzicijska prehodna država, temveč tudi država, kjer se uživa še zlasti kokain. Tretji, tretja zadeva se nanaša na fokusne točke. Zanima me, ali so fokusne točke v Romuniji podobne tistim, ki jih imamo v Evropski uniji. Hvala. Prav najlepša hvala. Renate Weber, prosim. Thank you very much, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. In najlepša hvala, gospod Götz, za vašo predstavitev in za vaše delo. Moram priznati, nisem imela časa vašega poročila prebrati, zato ker sem ga šele dobila. Zato imam tri vprašanja, tri kratka vprašanja. Mogoče so odgovori že v vašem poročilu, ampak vseeno. Omenjate, da je kanabis sedaj manj priljubljen. Moje vprašanje Eh, pa je naslednje. Ali eh, je sedaj na mesto kanabisa nekaj drugega, mogoče močnejšega? Potem eh, drugo vprašanje se nanaša na kokainsko pot. Ali je res, da je sedaj bolj običajno, da ta pot poteka iz Latinske Amerike preko Zahodne Afrike do Evrope? In tretje vprašanje. Vaš center. Ali vaš centar namerava opraviti analizo situacije v smislu učinkov v tistih državah, kjer so dekriminalizirali porabo eh, mehkih drog? Ali imajo tudi sisteme, uporabnikov, kakšno je zdravljanje oziroma ali tudi to vpliva na porabo. Hvala lepa. Preden dam besedo naslednjemu govorniku, imam še tri govornike. Gospod Götz, naj poslušamo vsa vprašanja, pa boste potem odgovarjali. Gospa Haudela, hvala lepa, gospa predsedujoča. Omenjate tudi Eh, potrošnjo več eh, mamil hkrati in da je to fenomen, ki ga moramo priznavati. Ravno tako ste omenjali hitro opijanje v povezavi z zlorabo drugih drog. Moje vprašanje se nanaša na uredbo in pa nadzor nad tem fenomenom. Ta novi fenomen ali po vaše potrebuje nove pristope v smislu nadzora in v zvezi s tem, kaj pa vi mislite? Ali je potrebno začeti izvajati politiko temelječo na dokazih. To je zelo eh, aktualno vprašanje v Združenem kraljestvu. Eh, vodjo eh, organa za svetovanje je minister ravno kar odpustil. Ali mislite, da mogoče prihaja do napetosti med različnimi pristopimi naprimer med pristopom kriminalizacije in pristopom zmanjševanja škode. Zanima me vaše mnenje o trendih in o tem, kaj bi vi predlagali eh, v smislu politike nadzora. Najlepša hvala. Danes ste vsi kratki in jedrnati in to je odlično. Gospod Broc. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Policijska dejavnost v Združenem kraljestvu v boju proti trgovcem z mamili se osredotoča na tiste eh, trgovce, ki so tudi uporabniki. Se pravi, to so manj pomembni trgovci. In eh, policija se ne ukvarja s tistimi, ki sami mamil ne uporabljajo, zato ker gre, kot pravi policija, za občutljiva področja. Se pravi, da policija veliko naredi na področju boja proti majhnim prodajalcem, vendar pa to ne vpliva na zmanjšanje ponudbe, ker ni nič narejenega v boju proti velikim trgovcem. In v bistvu se poraba drog ne eh, zmanjša, ampak se povečajo cene, to pa potem povzroči eh, zvišanje kriminala, ulomov in podobnega. Ravno tako se ugotavlja, da so kazni, zaporne kazni kratke in ko izpustijo, dobijo malo podpore. Se pravi, tudi če jih kdaj zaprejo, jih zaprejo za 24 ur, potem pridejo pa ven. Mislim, da potrebujemo razumski pristop. Vse ali nič je v bistvu pomembno. Nobenega smisla nima se spravljati na majhne trgovce z mamili in puščati primiru velike. Hvala lepa, gospod Davares. Hvala, gospa predsedujoča. Kratek bom. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Weber. Obstajajo empirični podatki, ki bi nam omogočili, da primerjamo različne sisteme dekriminalizacije oziroma legalizacije ali liberalizacije uživanja drog v posameznih evropskih državah. Večkrat države članice nočejo med sabo primerjati svojih izkušenj. Ena izmed prednosti Evropskega centra za spremljanje drog je prav ta, da je mogoče primerjati izkušnje, tako da lahko razumemo, kaj dobro deluje, kaj pa ne. Spominjam se, da je pred nedavnim prišlo do uh, poročila uh, ki je obravnavalo prav izkušnje na portugalskem. Gre za dekriminalizacijo, ki je pozitivno vplivala na javno zdravje. Treba je torej razmisliti, kateri so lahko učinki različnih modelov za javno zdravje. Hvala lepa. Zadnja na mojem seznamu je gospa Alfano. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se zahvalim gospodu Gocu. Njegovo poročilo je zelo natančno, še zlasti kar zadeva opis uživanja posamezne oblike drog. Sama sem se zaustavila še zlasti pri tem, kar se dogaja v zadnjih eh, letih pri heroinu in kokainu ni prišlo do nobenega zmanjšanja, do nobenega upada. Govorili ste tudi o akcijskem načrtu eh, Unije za obdobje 2009-2012. Obravnavali ste tudi vlogo civilne družbe. Mene pravzaprav zanima, kako si vi predstavljate to ulogo civilne družbe in kako si eh, domišljate, da bi lahko prišlo do zaveščanja v šolah. Potem, če se navežem na to, kar je dejala gospa Weber, gre za eh, pot teh eh, raznih drog. Poslanka Weber je spregovorila o teh poteh v tem okviru ste um, natančno opredelili eh, vpliv organiziranega kriminala pri prekupčevanju z drogami. Besedila nisem natančno prebrala, prebrala sem ga pred nekaj urami. Torej, z drogami imamo tudi, eh, na druge so povezani, z drogami so povezani tudi različni vidiki kaznjivih dejanj. V zadnjih časih prihaja do mnogih kaznjivih dejanj, ki so povezana z uporabo drog in alkohola. Zanima me, kako bi se lahko na ravni Evropske unije odzvali, ne samo eh, z ukrepi kazanskega značaja temveč tudi eh, pravosodnega značaja. V moji državi se v zadnjih letih kazenskega vidika ni nič spremenilo, vendar organi pregona lahko bolje delujejo. Če se znajdejo pred osebo, ki je uživala drogo in lahko oduzamejo vozniško dovoljenje, naprimer, ali pa vozilo v zadnjih mesecih je prišlo v Italiji do uh, mnogih smrti prav zaradi uh, ljudi, ki so bili pod vplivom drog. Zanima me, ali ste tudi v tem poročilu obravnavali te vidike in kako bi lahko vaš center na tem deloval. Hvala. Hvala lepa. Nihče drug ne prosi za besedo. Sedaj pa mi dovolite, da še sama postavim vprašanje gospodu Götzu, potem ga prosila za odgovore. To vprašanje je v bistvu že bilo postavljeno v prejšnjih letih. Šlo je za razpravo, ki se je večkrat ponavljala in sicer gre za primerjavo nacionalnih podatkov, za informacije o različnih politikah, o bolj represivnih politikah o politikah, katerih cilj je zmanjšanje škode. Vedno pa države članice niso bile preveč nadušene nad primerjavo podatkov. Ali imate občutek, da je sedaj bolje, da so države članice bolj pripravljene izmenjavati informacije? Zanimivo bi bilo videti tudi, kakšne podatke dejansko dobivamo od držav članic. Primer eh, Združenega kraljestva je zelo zanimiv. Vlada je ustanovila odbor oziroma posebno telo, ki naj bi pripravilo strokovno poročilo in ker sklepi tega poročila niso bili taki, da bi bili vladi všeč, je vlada eh, vodjo tega organa odslovila. No, drugo vprašanje je bolj praktično. Gre za zelo pomembno temo. To je tema, ki je zanimiva za veliko članov tega odbora. Zelo koristno bi bilo, če bi imeli priložnost za bolj poglobljeno izmenjavo podatkov z vami, takrat, ko bomo enkrat prebrali poročilo. In sedaj, glede na to, da gospoda Lopeza ni, si jemljem to pravico in vas eh, sprašujem, ali ste pripravljeni priti k nam še enkrat, zato da bomo lahko na podlagi tega poročila postavljali bolj podrobna vprašanja. Imate besedo. Thank you, Če. If you allow me, I Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če mi dovolite, bom začel na koncu. Bom uh, v angliščini govoril še naprej. Če me bo odbor povabil z nekaj kolegi, naj pridem sem, bomo z veseljem prišli. Vaše vprašanje v zvezi z različnimi pristopi, represivnimi pristopi, katerih namen je zmanjšati eh, škodo. Razprava se je v zadnjih letih zelo razvila. Sedaj ne morem reči, eh, katera država je bolj naklonjena enemu ali drugemu pristopu, represivnemu ali pristopom zmanjševanja škode. Mislim, da moramo vedeti, da imamo oba pristopa v vseh državah. Vse ostalo spada v področje političnega odločanja. In vsi veste bolje kot jaz, kaj spada v politično odločanje. Gre za številke in dejstva, to zagotavljamo mi, ampak poleg tega so ideologije, medsebojni odnosi in kot agencija, katerih cilj je dati objektivno sliko, mi nimamo pristojnosti o tem komentirati. Kaj lahko dobimo od držav članic? Za državami članicami imamo približno 25 tehničnih sestankov na leto. In z državami članicami se dogovorimo o sistemih zbiranja podatkov, o metodologijah zbiranja podatkov, in v veliki meri eh, dobimo tisto, kar potrebujemo, tudi v pravem formatu. Pet epidemioloških ključnih indikatorjev, to je, je pred nekaj leti podprl tudi svet. Sedaj imamo tudi uredbo, ki je bila sprejeta v soodločanju, ampak ta uredba se še ne uporablja stoodstotno v vseh državah članicah. Ampak, ko govorimo o raziskavah, moramo vedeti, da tu gre za milijone investicij in da ni težko takih raziskav redno izvajati v vseh državah. Postavljeno je bilo vprašanje o organiziranem kriminalu. Res je, organizirani kriminal je povezan s trgovino z drogo. In to velja za trgovino z heroinom iz Afganistana, z kokainom iz Kolumbije, potem eh, sem spada tudi trgovanje z kanabisom, tudi z kanabisom lokalne proizvodnje. To je res. A, e, vprašanje bi bilo še bolj zapleteno, če bi ga povezali s terorizmom. Na srečo niste. Ampak civilna družba, kar zadeva civilno družbo, več vemo, da večina služb za preprečevanje, za zdravljanje, za zniževanje škode. Torej, v večini držav so nevladne organizacije, ki organizirajo te vrste služb in storitev. Civilna družba je zelo vključena in v naši mreži imamo precej organizacij civilne družbe recimo imamo organizacije, ki delujejo v zaporih, ampak razprava na bolj politični ravni s civilno družbo je organizirana se strani komisije. Enkrat ali dvakrat na leto poteka prava razprava med institucijami EU in civilno družbo. Potem dekriminalizacija uživanja droge v vseh državah poteka razprava o tem. Običajno je v vseh državah članicah naslednji postopek. Najprej opozorilo, potem eh, ka, eh, kazen. Ko gre za uživalce, situacija pa seveda drugačna, če gre za trgovce z drogo. Na portugalskem obstaja poročilo Združenega kralje, eh, eh Združenih držav Amerike. Uživalci drog na portugalskem morajo najprej pred posebno komisijo, ta pa potem ukrepa naprej oziroma svetuje zdravljanje. Portugalska je sprejela tako politiko boja proti drogam pred desetimi leti že približno. različne komentarje smo slišali. Nekateri so rekli, da bo to destinacija za uživalce drog, ampak lahko rečemo, to se ni zgodilo. In to lahko povemo z gotovostjo. Situacija na portugalskem se ni poslabšala, ni več eh, ljudi, ki bi tja hodili samo zaradi droge. Ne moremo vam dati vseh številk, ampak dejansko obstajajo dokazi, da se situacija ni poslabšala čeprav točnih številk nimamo. Uh, uh, precej vprašanj je bilo postavljenih v zvezi z zapori. zapori bodo središče našega dela naslednje leto. Tesno bomo sodelovali z agencijami za človekove in temeljne pravice, kajti veliko področje je, ki se prekrivajo in s temi agencija eh, bomo razpravljali tudi o vprašanjih, ki zadevajo pravico do zdravljanja. Potem vprašanje, ki se je nanašalo na situacijo eh, zapornikov, ko enkrat pridejo iz zapora in potem nimajo pomoči. To velja zlasti za uživalce heroina. Eh, v zapor podporo dobijo uživalci heroina, sicer malo droge, ampak vseeno je nekaj dobilo. E, ko pa pridejo iz zapora, ko so spuščeni, potem je pa mamilo na razpolago. In e, potem pride do recidive in to velja zlasti za uživalce heroina, ki jih spustijo iz zapora. kar predvsej vprašanje bilo o Združenem kraljestvu. Ne bom komentiral, vsaka država ima pravico sestavljati svoje odbore oziroma agencije, kako želi. Mi nismo tisti, ki bi to smeli komentirati. Postavljeno je bilo še eno vprašanje. In sicer, včasih imajo ukrepi policije na lokalni ravni učinek na povišanje cene drog. Ravno tako to velja pri zasegih. To velja za lokalno raven. Ni pa situacija enaka, če govorimo o mednarodni trgovini. Kaj ti eh, trgovci že na začetku planirajo, da bo določena eh, količina te droge zasežena. In včasih se to zgodi, in na globalni ravni vidimo stabilne ali padajoče cene za večino nelegalnih drog. Uh, if an evidence base, uh, base is helpful, for sure, I think we are working for na znanstvenih dokazih utemeljene politike. In vprašanje je, ali obstajajo napetosti med različnimi pristopi. Ja, e, med e, pristopom, e, katerega cilj je zmanjševanje škode in represivnimi pristopi. Mi kot agencija smo lahko ponosni. S pomočjo na dokazih temelječe politike lahko povežamo tudi dejstvo, da je zdaj manj napetosti med različnimi pristopi. Potem Ali kanabis, ki je sedaj manj priljubljen med mladimi, nadomešča kakšna druga droga? Nekaj elementov je tu, ki so pomembni, nimam številk. Eh, uporabo kan, oziroma uživanje kanabisa lahko včasih eh, nadomesti popivanje, hitro upijanje ali kakšne druge nove substance. Eh, Na trgu je veliko novih eh, mamil, tako imenovanih designer drugs. In eh, včasih zasledimo tudi reklame, da te nove droge povzročijo podobno čide kot eh, kanabis. Za Spice imamo nekaj raziskav. V petek smo dobili informacije o eh, zadnjih sintetičnih eh, drogah, o kanabinoidih. Torej, kanabis je manj eh, priljubljen in to posod v ZDA, v Evropi in v Avstraliji. Razni vzroki so za to. Politika eh, lahko v manjši meri vpliva na uživanje. Ampak mogoče je vplival boj proti tobaku in kajenju na eh, kanabis. Kanabis se običajno uživa skupaj s tobakom. In vem, da kolegi vedo, da je ta protikadilska kampanja pozitivno vplivala na eh, zmanjšanje uživanja kanabisa določeni elementi kažejo na to, da je na ta način bilo mogoče zmanjšati uživanje kanabisa med mladimi. Kar pa zadeva kokain in ceste, res je, da kokain prihaja v Evropo iz različnih strani. Tradicionalna pot je bila po kontejnerjih v Španijo ali na Evropi portugalsko iz eh, Zahodne Afrike ali z letali. Polovica zasegov kokaina v Evropi je v Španiji, potem pa predvsej v, na portugalskem in potem v Združenem kraljestvu in na nizozemskem. Tam so največji zasegi v teh državah, ki smo jih ravno kar našteli. Veliko se dogaja v Zahodni Afriki oziroma veliko tranzita gre tudi skozi Zahodno Afriko tam, kjer je situacija politično nestabilna, je vedno lažje za trgovce z drogo. Določene države članice so ustanovile posebne organizacije za boj proti trgovini z kokainom preko Atlantika. In eh, eh, med temi organizacijami je pomemben center za eh, pom za pomorsko spremljanje droge oziroma MAO. Osredotoča se ogromnem na kokain. MAO skupaj s policijo in mornarico iz različnih držav organizira različne dejavnosti za zasego ladi. In MAO je bil do zdaj kar uspešen pri tem. Ne vem, koliko ton so zasegli v zadnjih dveh letih in pol. Vsekakor je bilo predvsej kokaina zaseženega na ta način. Vzhodne in zahodne države, o tem je bilo tudi postavljeno vprašanje, uživanje v novih državah, članicah v srednji in vzhodni Evropi je nasplošno, zelo nasplošno nižje ampak določene substance so pa v porastu. In še nekaj je, to sem pozabil povedati prej. Vedno več zasegov kokaina imamo na vzhodu in menimo, da cilj tega kokaina ni bi eh, vzhod, ampak da je to samo iskanje drugih poti, zato ker trgovci vedo, da eh, se osredotočamo na Zahodno Afriko, eh, zbirajo druge poti in veliko zasego je bilo v Romuniji, Bolgariji, na celem tem območju. Potem vprašanje eh, teh središčnih točk v Romuniji. To je eh, točko predstavlja trenutno agencija za boj proti drogam. To je policijska agencija, strukturo so pred nedavnim spremenili in ta focal point, ta kontaktna točka bo sedaj v Ministrstvo za zdravje po vsej verjetnosti v Romuniji. Veliko članic in eh, članov tega odbora je uporabljalo izraz mehke droge. Mi tega ne uporabljamo, tega izraza. Eh, če nekdo kokain užije enkrat v življenju, je to manjši problem, kot pa če uživa kanabis vsak dan. In zato mehka ali trda droga, to ni več problem, vse je odvisno od vzorca uživanja. Naslednje vprašanje, kako naj si države članice pomagajo med seboj, kako naj si zagotavljajo informacije. Na naši spletni strani imamo portal za najboljše prakse in tisti, ki vas to zanima, boste tam našli projekte, ki so bili uspešni v posameznih državah v določenih okoliščinah. In ti projekti so potem lahko inspiracija za druge države, da razmislijo o tem, kako oblikovati podobne projekte. Naša spletna stran je bila zelo uspešna v tem pogledu, vse čas jo obiskujajo ljudje, imamo informacije o zdravljenju, o socialni eh, rehabilitaciji, in mogoče bomo imeli tudi modele najboljših praks. Gospa predsedujoča, ne vem, če sem odgovoril na vse, vsekakor sem se potrudil po svojih najboljših močeh, če sem kaj pozabil, mi to povejte, bom odgovoril še danes, sicer sem pa pripravljen se vrniti k vam in imeti s člani poglobljeno razpravo. Hvala lepa in hvala lepa za to. In vsem najlepša hvala za prispevke k razpravi in najlepša hvala za dobro delo, ki ga upravlja agencija. Vaša poročila so vedno odlične kakovosti in pokazali ste ogromno znanja in poznavanja te problematike in upam, da bodo koordinatorji tega odbora razmislili o tem, kdaj bi se lahko naslednjič srečali za razpravo o poročilo. Hvala. Um, spomnila sem se, da v tem odboru obstajajo neke vrste ideološke različna mnenja o tem, katere politike boja proti drogam so najbolj učinkovite. Ampak mislim, da se vsi lahko dogovorimo in strinjamo s tem, da tisti, ki veliko denarja zaslužijo z trgovanjem z nezakonitimi vlogami, eh, bolj izkorišča odprte meje, kakor vsi mi ostali. Zato vsi pozdravljamo eh, začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe. To je žalosten dan za kriminalce, kajti proti njim se bomo od sedaj naprej lahko bolj učinkovito bojevali. Hvala torej. A seveda ti kriminalci gotovo sedaj na internetu spremljajo naše razprave. No pa pojdemo na naslednjo točko dnevnega reda. To je pomembna tema dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, sveta in komisije. No, še enkrat hvala, gospod Götz. Poročevalec je gospod Michael Cashman. O tej temi smo se že dosti krat pogovarjali. Pred seboj imate danes osnutek vprašanja Evropskega parlamenta za ustni odgovor, to je vprašanje svetu in komisiji in eh, poročevalca prosim, da nam pojasni eh, to vprašanje, ki ga bomo zastavili svetu in komisiji. Zakaj gre? Gre za to, da moramo to vprašanje v odporu potrditi. Naj preden dam besedo gospodu Cashmanu, povem, da parlament ima tukaj zelo ambiciozne cilje. No, tako piše v mojem dokumentu, naj bi, eh, kako naj bi najavila to točko dnevnega reda, ampak vseeno, mislim, da nismo tako zelo ambiciozni, hočemo več transparentnosti. Marca smo svoje stališče o tem oblikovali, poročevalec bo gotovo potrdil to stališče, mimo grede tisti, ki odhajate, prosim, če to opravite čim bolj tiho. Torej, poglobljeno politično razpravo smo v parlamentu že imeli o tem, vendar takšne ali podobne politične razprave nista nikoli opravila nesvetna komisija. V fazi delovnega osnutka, delovnega dokumenta je vse skupaj ostalo. Seveda je dostop javnosti do dokumentov inštitucij zelo, zelo pomembno vprašanje in hočemo dobiti trdno politično zavezo tako sveta kot komisije, da bodo spoštovali svoje notranja pravilnike oziroma poslovnike. Konec koncev smo me evropske inštitucije tiste, ki moramo zagotoviti našim državljanom dostop do dokumentov in transparentnost na tem področju. Michaelu Cashmanu bom torej sedaj dala besedo, potem pa bom komisijo in svet prosila, da se nakratko odzoveta na to in na to bomo imeli splošno razpravo. Michael, izvoli. Hvala, gospa predsedujoča. Ta eksodus, ki sem mu pravkar bil priča, kaže, da je več interesa za pravne zadeve, kakor in za nezakonite eh, droge, kakor za dostop eh, do dokumentov. No, enkrat sem srečal neko uh, državljanko, ki je prišla na uh, železniški postaji do zapornice. Ime je bilo Kler. Imela je zelo uh, uh, ogromno frizuro, vse skupaj je štrlelo v zrak in vprašal sem jo, kaj pa je. Rekla je, ja, moj frizer je uporabil neko novo barvo. Uh, vidite, to je bilo v tistem času, ko je bilo modno oranžno rdečo barvo uporabljati v, pri vseh londonskih frizerjih. No, o tem ona ni vedela nič, ampak sedaj lahko uh, o tem govorimo v zvezi z dostopom javnosti do informacij in podatkov. Sam sem z poročevalkami in poročevalci v Senci imel zanimiv sestanek v Strasburu, izmenjali smo veliko mnen in vsi skupaj ugotovili na začetku, da so tukaj potrebne spremembe. Vsi v vseh političnih skupinah smo enoglasnega mnenja, da potrebujemo tukaj spremembe, ko gre za uh, nove določbe Lizbonske pogodbe. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi morda najbolje bilo delati na podlagi ustnega vprašanja, tako da bi vsaj na politični ravni na nek način izvabili stališče sveta in komisije. Mislim, da je to dober pristop. Zakaj? Zato, ker ko bomo enkrat dobili politični odgovor v zvezi z izvajanjem Lizbonske pogodbe, bomo lahko v odboru sprejeli stališča o opcijah, ki so nam tukaj na voljo. In teh možnosti opcij, moram reči, je kar veliko. Mislim, da bomo na ta način tudi dokončno razrešili to eh, zadrego, ne glede na politična stališča, ki obstajajo, ko gre za dostop Eh, boljši dostop, odprt dostop, manjši dostop ali celo interpretacijo predlogov zakonskih aktov komisije. Naj vam citiram nekaj. Lisbonska pogodba spreminja pravni in politični kontekst uredbe, državljani bodo dobili več možnosti sodelovati v dejavnostih unije. Če hočemo dovolj povdariti pomen teh sprememb za bodoče sodelovanje med EU in državljani, bi bilo najbolje, da komisija pripravi nov predlog, ki bo odražal realnosti, ki izhajajo iz nove pogodbe. Ta novi predlog bi moral krepiti temeljno pravico dostopa do dokumentov institucij Evropske unije, organov eh, ter agencij Evropske unije. Na ta način bomo olajšali državljanom sodelovanje z njimi in jim zagotavljali, da resnično izvajo pravice ki jih imajo. To je konec citata. To je evropski ombudsman oziroma varoh eh, za eh, človekove pravice eh, v svojem poročilu zapisal. To je iz uredbe 1049. Torej sedaj pa nekaj o vprašanjih. Tisti, ki ste prebrali pravno stališče, Veste, da ne bomo zastavili vprašanja samo na podlagi 15. odstavka eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, temveč tudi na podlagi 9, 11, 13 in 16. členu. Lahko bi seveda šel skozi to eh, pravno mnenje, če želite, ampak v tem trenutku naj se omejim samo na nekaj relevantnih delov. Citiram, na začetku je treba povdariti, da bo začetek veljavnosti lizbonske pogodbe spremenil, modificiral in to se mi zdi pomembno, ne samo pravno podlago za uredbo, ki ureja dostop do dokumentov, temveč tudi pravni kontekst v katerem bo ta uredba morala delovati. Še zlasti, kar velja odnose med institucijami Evropske unije in državljankami oziroma državljani. Ta kontekst je relevanten tudi za vsebino bodoče uredbe, ki bo urejala dostop eh, do dokumentov. Konec citata. Sedma uvodna izjava v preambuli povdarja, da države članice želijo pospešiti še naprej demokratično in učinkovito delovanje institucij. Pravno stališče tudi pravi, da člen 11, prvi in drugi odstavek sta tudi veljavna, relevantna, kajti zahtevate od inštitucij, citiram, da dajo državljanom in njihovim reprezentativnim združenjem priložnost, da sodelujejo v javnem izmenjavi mnen na vseh področjih delovanja Evropske unije. Torej, brez večje transparentnosti, ko gre za vse dejavnosti Evropske unije, vas sprašujem, kako bodo državljani oziroma njihovi zastopniki eh, nam sporočali svoje stališča. Člen 13.1 poziva vse inštitucije, da v institucionalnem okviru Evropske unije eh, služijo interesom unije, državljanov in držav članic. Ne, da bi omenjali interese institucij samih kot prednostne naloge. No, lahko bi vam še marsikaj citiral, celo vrsto uh, vrstic v tem pravnem mnenju sem počrtal, ampak uh, rajši si sami to preberite in pregledajte. Torej, kot sem rekel, najbolje bi bilo tako delati, kot uh, smo se odločili. Kljub političnim uh, razlikam moramo zagotoviti, da bomo na politični ravni natančno vedeli, kaj nameravata narediti svet in komisija, ko gre za uh, sprejem Lizbonske pogodbe. V ustnem vprašanju bomo govorili o zadevah kot naprimer, sklicevali se bomo na tiste člene, ki sem jih omenil, potem zaprosili bomo obe inštituciji glede na pravni vakum, ki bo na tem področju nastal, da svet in komisija ponovno pregledata uredbo najkasneje do konca junija 2010. Zato bomo obe inštituciji pozvali, da naredita eh, neke vrste pregled eh, trenutnega stanja, ko gre za zakonske akte, za uh, transparentnost in kakšni so ukrepi, ki bodo bolje eh, zagotovili državljanom sodelovati oziroma imeti dostop do dokumentov in nadzorovati delovanje evropskih inštitucij. Zahtevamo tudi jasni okvir za obravnavo eh, zaupnih eh, podatkov in dokumentov, to sta člena 4 in 9. Člen 9 se nanaša na tako imenovane občutljive dokumente. In to, kar imenujemo executive privilege. To je, da lahko tretja stranka dobi dostop, ne glede na uredbo samo in njene določbe in kdaj se takšni tretji stranki lahko zavrne dostop do dokumentov, za katere inštituciji menita, da so zaupne narave. Potem, kako bomo to uporabili, kako bomo uh, posamezne interese zaščitili. Kot avtor 4. in 9. člena uredbe vem, da bomo imeli koristi od večje jasnosti in boljše definicije zaupnih dokumentov. Prosimo tudi za to, da se združijo informacije o različnih dokumentih, tako da bodo državljani lažje dobili dostop do dokumentov vseh inštitucij. Kajti nekaj pomembnega je s tem v zvezi treba poudariti. To, kar je pomembno in kar nam prinaša Lizbonska pogodba, ko gre za uredbo 1049, ne nanaša se več samo na parlament, svet in komisijo ta uredba, temveč tudi na vse agencije in organe, ki jih ustanavljamo, pa tudi v določenih okoliščinah na Evropsko sodišče, Evropsko centralno banko, Europol in Eurojust. In zdi se mi popolnoma jasno zaradi tega, da potrebujemo jasna in dobro uh, definirana pravila o tem, kdaj se dovoli in kdaj zavrne dostop do dokumentov. Sicer varovanje interesov institucij in njihovih organov ne bo uh, ustrezno. In ob koncu naj ostalim članicam in članom zakonodajalcem povem naslednje. Evropsko sodišče bi moralo biti tisto, da, ki nam bo pomagalo pri operativnih odločitvah. Na politični ravni pa moramo mi to narediti. Ta uredba je bila sprejeta leta 2001 in je daleč tega, da bi bila. Uh, idealna in jasna. E, torej, sodna praksa, jurisprudenca nam to kaže. Zato moramo komisiji natančno in jasno povedati, da vemo, da obstajajo problemi z različnimi dokumenti, ki se nanašajo na konkurenčnost. Svetu moramo povedati, ja, vemo, da obstajajo problemi v zvezi z dostopov do nekaterih dokumentov, ki jih svet ali države članice sprejemajo zato, da bi uh, pospešile uh, z, razpravo o določenih zakonskih aktih. Vemo, da obstajajo ti problemi, treba jih je rešiti, ampak nikar jih ne rešujete s tem, da zmanjšujete dostop državljanov do dokumentov v primerjavi s tem, kar že imamo v tej uredbi 1049 iz leta 2001. To pravim v duhu lojalnega sodelovanja in ne sklicujem se samo na Maastrichtsko pogodbo. Zakaj to povdarjam? Zato, ker zaenkrat nimamo lojalnega političnega sodelovanja med inštitucijami. To, kar nam drugi dve inštituciji vedno znova dopovedujete naslednje. Parlament ni opravil svoje prve obravnave, zato se ne bomo pogajali z njim. Ne vem, neverjetno. Če si ogledamo, kako veliko zakonodajnih aktov je šlo skozi Evropski parlament, preden smo opravili prvo obravnavo. In preden smo dosegli dogovor na podlagi prve obravnave. Torej, nikar nam ne a, eh, citirajte tistih primerov, kjer tega morda nismo naredili. Citirajte nam tiste primere, ko smo dosegli marsikaj na podlagi aktivnega in eh, lojalnega sodelovanja. Hvala. Hvala tudi za čustveni naboj v teh besedah. Svet in komisija mislim, da še morata opraviti nekaj korakov, preden bomo resnično ustvarili pravo kulturo odkritosti, odprtosti in transparentnosti. Ampak morda malo samo kritike v parlamentu tudi ne bi bilo odveč, ko gre za dostop eh, do dokumentov Evropskega parlamenta, ko gre za upravne in finančne zadeve. Na teh dveh eh, področjih mislim, da bi tudi sami lahko malce pospravili svojo hišo. Na to ni treba pozabiti. Gospa Marija Helberg iz švedskega predsedstva bo sedaj, upam, da na kratko se odzvala, kajti gospodu Kešmenu sem dala na voljo nekaj več minut na voljo, vas pa prosim, da se držite časa, ki vam je na voljo. Gospa Helberg. Hvala lepa, da mi dajete besedo, gospa predsedujoča. lojalno in uh, odkrito bi vsekakor želeli v zvezi s tem vprašanjem sodelovati z Evropskim parlamentom in mislim, da gospod Kašman to dobro ve. Kot smo to že v času švedskega predsedovanja in v imenu švedskega predsedstva večkrat povdarjali, je ta zamisel, da mora Evropski parlament končati prvo obravnavo, preden se pogovarjamo o nekaterih zadevah, ni čisto točno novi Evropski parlament nam enostavno še ni povedal, ali bomo delovali v skladu z uh, eh, 92. predlogi sprememb, po katerih je prejšnji sklic parlamenta glasoval marca. Torej, na to, to vprašanje bomo vsekakor odgovorili v določenem roku, novembra ali decembra, vsekakor pravočasno ampak to, kar želim povdariti, je, da smo pripravljeni in želni se pogovarjati o teh eh, zadevah z vami, o teh zadevah, ki so zelo pomembne. Hvala. Hvala Švedski za to, da je vedno bila zagovornica transparentnosti. Hvala tudi gospe Helberg, da je bila tako kratka. Nekdo iz komisije bi morda lahko kaj rekel, nimam nobenega imena, gospod Vlas. Najlepša hvala. Bom poskušal biti tako kratek kot predsedstvo. Naj povem, da je tudi komisija pripravljena razpravljati o teh zadevah. Moram pa potrditi stališče švedskega predsedstva. Smo v zakonodajnem procesu, kjer parlament še ni eh, končal prve obravnave. Normalno bi komisija že eh, sprejela svoje stališče, če bi Eh, parlament končal svoj postopek. Še vedno smo v fazi neformalnih razprav in v tej fazi komisija ne bo dala nobene nove pobude, dokler eh, ne bo eh, mandata prevzela nova komisija. To bo verjetno na začetku naslednjega leta. Seveda bo komisija odgovarjala na vprašanja na plenarnem zasedanju novembra in decembra. Ravno tako bo komisija hitro opravila vse prilagoditve eh, obstoječega akija, da ga uskladi za Lizbonsko pogodbo. In 1049 eh, bomo uskladili, eh, uskladili z Lizbonsko pogodbo, tako da bomo upoštevali nove določbe. Vse druge spremembe uredbe, kot je to povedala pravna služba, vse druge Eh, spremembe so bolj politično vprašanje kot pa pravno vprašanje. In s tem se bo komisija ukvarjala šele takrat, ko bo funkcijo prevzela nova komisija. Hvala. Najlepša hvala. Na seznamu imam štiri prošnje za besedo gospa Zomar. Ja, dank, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča rada bi podala samo nekaj pripomb. Poročevalec je trdo delal, izpostavil je celo vrsto zanimivih vidikov, vendar bi morali določene stvari spremeniti. Kolega Kašman je dejal, da se to ne zadeva samo 15. člena Lizbonske pogodbe, temveč tudi druge člene 9, 11, 15. 16. V 15. 15. Eh, členu se veliko govori o transparentnosti. Sama nisem pravnica. Ne vem, do kolikšne mere bi lahko ta člen sam ali z drugimi členi zadostoval. Mogoče bi morali biti v besedilu bolj natančnejši. Bolj natančni. Sprašujem se tudi, ali zares obstaja nevarnost pravne praznine. Mogoče je taka izjava pretirana, preveč drastični ste. Gre pač za osebno presojo, ki bi jo bilo vredno spremeniti. V splošnem pa lahko povem, da se nahajamo v novih okoliščinah če pomislimo na to, ko smo razpravljali o tem, da bi lahko imeli ustno vprašanje v Štrasburgu. Takrat smo uh, mislili, da Lizbonska pogodba ne bo začela veljati tako hitro. Sedaj pa so se dogodki naglo razvili. Obenem bo prišlo do sestave nove komisije. V takih posebnih okoliščinah moramo vedeti, kako naj postopamo. Obenem pa se bo morala vsega tega lotiti nova komisija. Po mojem mnenju nima smisla, da bi sedaj naložili komisiji izstopu, v izstop, da se loti teh problemov. V besedilu je prišlo tudi do določene zmede. Tu se govori o medinstitucionalni transparentnosti, ki jo določajo dogovori na evropski ravni, obenem pa o transparentnosti, ki se nanaša na dostop javnosti do dokumentov Evropske unije. Mislim, da bi morali to stvar nadalje pojasniti v samem besedilu. Potrebna je jasnejša formulacija. Imam pa še eno vprašanje. gre za predzadnjo vrstico. Omenjate uredbo 2398. Zakaj se sklicujete na to uredbo v besedilu oziroma na to direktivo? Zdi se mi, da ta direktiva ureja primere, ko je treba plačevati za določene dokumente obenem pa ureja tudi naknadni prenos teh dokumentov. Namen poročevalca je očitno ta, da bi premostili to situacijo in da bi zagotavljali brezplačni dostop do vseh dokumentov. Menim pa, da to sklicevanje ni potrebno v tem uh, ustnem vprašanju. Mogoče pa sem sama stvari napačno razumela. Hvala. Gospa Haudela, ja, res je, s poročevalcem in poročevalcem v Senci smo imeli dobro razpravo v Štrasburgu in sicer je bilo dogovorjeno, da bomo o tej temi dostopa do dokumentov ponovno govorili kot o pomembni temi kajti gre za tehnično vprašanje in kot je rekel poročevalec, druge institucije so se precej hladno odzvale na naše poskuse, da bi razširili področje uporabe direktive oziroma da bi razširili dostop do dokumentov, kar je pravica državljanov. Upam, da eh, gospod Kašman še vedno namerava pripraviti rezolucijo, kajti tako bi lahko parlament povedal svoje mnenje o glavnih eh, načeli, zakaj potrebujemo to. Sedaj pa, ko berem to besedilo, pa moram reči, da sem nekoliko zmedena. Z gospod Samer se strinjam v več pogledih. Pravna služba nas je modro vodila, na poteh, ki ste jih omenili. Naprimer, privilegirani dostop do dokumentov eh, sa strani institucij je posebno vprašanje, ločeno vprašanje, ki ga ureja medinstitucionalni dogovor. Verjetno bo tudi revidiran v določenem eh, trenutku, ampak mislim, da bi lahko to vprašanje vseeno racionalizirali. Nekoliko zmede je tudi pri srednjem vprašanju, torej drugo vprašanje je to, ki govori o okviru za obravnavo zaupnih informacij. Beseda zaupen, confidential v tem primeru eh, v bistvu pomeni štiri kategorije zaupnih dokumentov. Omejen, eh, zaupen, strogo zaupen. Mislim, da eh, poročevalec ni želel tega povedati v bistvu je po moje hotel govoriti o dostopu oziroma nega, eh, ne obstoju le tega. Kaj pa pomeni, kaj pa pomeni eh, executive privilege? Žal ni finske kabine. In zato mislim, da je eh, poročevalec Michael Cashman v svojem govoru bolj natančno povedal kakšno je naše stališče, da je bolje odrazil mnenje pravne službe. Ampak ali ne bi mogli tega vprašanja nekoliko reformulirati, da bi vprašanje bilo manj tehnično, da bi bilo to vprašanje, ki bi govorilo o glavnih načelih. Mislim, da bi bilo to lahko. Enostavno bi prepisali to, kar je Michael Cashman ravno kar povedal. To bi bila prava stvar. In to bi morali postaviti v obliki vprašanja komisiji in svetu. Potem, kar zadeva obliko. Problem je v tem, da se lahko svet za lahkoto izvleče iz tega vprašanja. Eh, pravica do pobude je v rokah komisije. In vprašanje svetu bi moralo biti dosti krajše in tu bi se morali držati osnovnih načel. Ampak cilj teme, na no, mislim, da bi morali biti bolj politični pri tem vprašanju. Hvala lepa, hvala za to. Besedo bom dala gospodu De Jongu. Razen, če ne želi kdo drug besede, preden zaključim se znam, bom dala besedo gospoda De Jongu. Eh, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko stvari je že povedala kolegica Otala. To smo slišali tudi v Štrasburgu s poročevalcem v Senci. Takrat smo imeli zares odlično vzdušje. Ko govorimo o dostopu do informacij strani državljanov, je treba uporabljati razumljiv jezik. V naših javnih izjavah bi se morali tudi jasno in preprosto izražati. Želimo, da bi bil dostopen, enostaven. Ni treba natančno povedati, za kakšno vrsto informacij gre. Gre za informacije. V Štrasburgu smo šli prav v to smer. Dejali smo, da bi bilo korisno, če bi v okviru plenarnega zasedanja oblikovali preprosta načela, ki bi jih vsi razumeli. Če ta dosje prevedemo v preprost jezik, tako da ga bodo lahko razumeli državljani, bomo lahko računali na dobro izhodišče za pogajanja s svetom. Popolnoma se strinjam z gospodom Kašmanom. Treba je imeti lojalno sodelovanje spopadamo se namreč eh, s težavami, eh, na nas se obračajo naši državljani. Svet pa potem uporablja strokovne izraze, ki so zelo komplicirani. Mislim, da bi se torej morali posluževati enostavnejšega jezika in tudi razprave na plenarnem zasedanju bi morale biti bolj razumljive. Vse mora temeljiti na načelu, da morajo vsi jasno stvari razumeti. Hvala lepa, da ste bili kratki. Besedo bomo dali spet poročevalcu. Predlagano je bilo, da se ustna vprašanja reformulirajo in da se loči med vprašanji za komisijo in za svet. Ali mislite, da je to mogoče in ali je to želeno? In ali bi bilo mogoče to narediti še pred jutrišnjim popovdnevom, tako da bi odbor lahko ta vprašanja sprejel? In potem vas prosim tudi, da se odzovete na to, kar sta rekla svet in komisija. Gospa Eh, predsedujoča tako eh, postavljate vprašanja, da vam je nemogoče reči ne. ne. Kaj smo naredili leta 2001? Takrat smo vključili vsa mnenja, delali smo kot kolegi in tako bi morali delati tudi sedaj. Globoko, eh, kot sem prepričan in kot bivši umetnik in vem, da ste politiki, vsi umetniki, torej Prepričan sem v to, da če nekaj predstaviti, je treba tudi imeti eh, pogum to spremeniti. Odlične pripombe smo slišali danes popovdne od vseh govornikov in zato se sprašujem, ali bi mi odbor dal dovoljenje, da pripravim do kosila jutri končno različico. To različico bi dal poročevalcem v senci še pred kosilom, zato da bi lahko dali svoje predloge. Eh, bom črtal vsakršno občutljivo terminologijo, ampak bom poskušal biti po eni stvari racionalen in razumljiv. Istočasno pa moramo vedeti, da morajo naše vprašanja biti postavljena na pravni podlagi. In zato moramo omenjati relevantne eh, člene. In prav imate, gospa Samar, neumno je bilo, da sem črtal eh, Eh, odstavek 15, kajti to je mišica, ki jo lahko Evropski parlament uporablja. In eh, zahvaljujem se švedskemu predsedstvu. Leta 2000-2001 smo sodelovali in vem, kako težko delo imate. In sedaj se obračam na vas kot nad predsedujoče svetu. Ni dovolj dobro. In to je tudi pripomba k besedi. Ni dovolj, da rečete, to je nov parlament, e, niste imeli še prve obravnave in ne vemo, kaj boste naredili. Kaj ti do glasovanja, ki je bilo marca, e, se je govorilo točno isto. In potem smo stvar poslali nazaj na odbor in isto smo še enkrat slišali. Z vami se ne moremo pogajati. Pravna služba nam pravi, da se ne moremo pogajati, zato ker parlament nima stališča. Vem, da kaj takega rečejo ljudje, ki niso navdušeni nad spremembami, ampak to, kar poskušamo mi narediti, je ta dosje izboljšati v sodelovanju z vsemi akterji. In zabeležil sem se to, kar ste rekli, vendar pa to ni čisto res. Isto opravičilo, isti izgovor se je že uporabljal prej, mogoče z dobrim razlogom. Ampak take razloge moramo pozabiti, če želimo napredovati. Vsem, ki ste sedelovali v tej razpravi, se zahvaljujem. Na, še naprej bom delal na tem, tako kot smo se dogovorili in upam, da bom in obljubljam, da bom do 11. po elektronski pošti vsem poslal novo različico, 12.30 pa bo rok, recimo, da se poskušajmo doseči dogovor čim prej. 12.30 malo pozneje, malo prej. Ampak to, kot je rekla Heidi, to, kar je pomembno, je res, kako bomo rešili to vprašanje z rezolucijo ali brez nje. Hvala lepa. Predpostavljam, da je predlog poročevalca sprejemljiv za vse člane tega odbora in upam, da boste vsi pokazali dobro voljo in mu boste pisno poslali komentarje, če le mogoče takoj po koncu tega sestanka. Michael, Eh, rekli ste, da svet pravi, da se nočejo pogajati z nami, ker jim pravna služba pravi, da za taka pogajanja ni pravne podlage. Ampak pravna služba je rekla tudi, da ni pravne podla podlage za pogajanja o SWIFT-u z američani, pa je bilo čisto drugače. Skratka, to temo smo sedaj zaprli upam, da bomo jutri to hitro sprejeli, jutri pa povdne. Sedaj gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Michael, ja, predlagano je bilo, da naj uporabim kot podlago za ustna vprašanja tisto, kar sem povedal v svojem uvodu. Pojma nimam, kaj sem povedal v uvodu. In, eh, prepričan sem, da je treba govoriti tisto, kar čutimo, ne pa tisto, eh, kar bi morali reči. Zato bom zelo hvaležen, če mi bodo tehniki dali posnetek mojega voda. No, Michael. Skratka, napiši vprašanja z isto strastjo, kot si govoril danes popovdne. To bi bilo prav gotovo v redu in prav gotovo bodo državljani to tudi razumeli. Sedaj prihajamo na zadnjo točko dnevnega reda, mogoče in upam, da bomo to hitro zaključili. O tem smo razpravljali pred dvema tednoma. Gre za pravico do tolmačenja in prevajanja v kazanskih postopkih. To je predlog, eh, eden od predlogov v svežnju. Ta svežen se nanaša na procesne pravice osumljencev oziroma strank pred sodiščem. In to je edin svežen mogoče, o katerem se s parlamentom posvetujejo. O tem smo že razpravljali. Preden dam besedo baronesi Lackfordovi, naj vam povem, da je to predlog, ki spada v tretji stebr in začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe bo na ta predlog močno vplivala. In tako se bomo vrnili k razpravi, ki smo jih imeli na začetku popovdne. In eh, Sara, dajem ti besedo z eh, običajno prošno, bodi kratka. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ja, Če bi bilo vse normalno, bi zahtevala toliko časa, kot ga imajo drugi poročevalci, ko predstavljajo svoja poročila. Zato, ker razprava, ki smo imeli pred nekaj tedni, je bila v bistvu samo začetna izmenjava mnen. Sedaj sem svoje poročilo pripravila in bi seveda rada razložila nekatere povdarke. mogoče uh, v eni minuti mi bo uspelo predstaviti glavne podarke. In this uh, rather interesting uh, situation now with the uh, Lisbon Treaty expected. Ampak kot si rekla, Lisbonska pogodba bo najverjetneje začela veljati 1. decembra in bo močno vplivala na eh, to problematiko. Naj vam povem, kako bistvenega pomena je, da se izboljšajo procesne pravice. To je parlament povdarjal mnoga leta. In pri tej konkretni pravici smo se odločili za postopni pristop in svet je dosegel politični dogovor o treh stvarih. Eno je časovni okvir, Se pravi, te stvari bomo delali postopoma, kot serijo, potem drugič okvirni sklep o tolmačenju in prevajanju in tretja stvar, rezolucija o praktični uporabi omenjenega okvirnega sklepa. Ko sem povedala zadnjič, je zelo grozno, da se z nami niso posvetovali o drugih dveh predmetih oziroma vprašanjih. Seveda potrebujemo eh, ta akt o pravici do tolmačenja, ampak potrebujemo tudi druge instrumente, ki se nanašajo na pravno pomoč in pravice. Anekdota, če dovolite. Eden od mojih eh, voljivcev je bil vrnen v Grčijo na podlagi Evropskega naloga za prijetje. Julija. Niso dovolili niso, eh, do, niso dovolili kaucije. Ta odločitev je bila sprejeta septembra, ampak šele eh, oktobra, en mesec pozneje, so mu povedali, da je ta kaucija bila zavrnjena. Ja. Potem je odločbo sodno dobil samo v grščini. Of, uh, Uh, to so praktični problemi. Torej, zavrnili so kaucijo, ampak za namene tega akta pa velja dejstvo, da je dobil odločbo v grščini. In situacija je zelo nezadovoljiva z vseh vidikov vključno s prevodom. Evropski nalog za prijetje je postal politično zelo pomembno orodje in občutljivo, ne samo pri nas. Srečali smo kar nekaj nepravilnosti. In mi na začetku nismo želeli tega postopnega pristopa, potem pa je bilo sprejeto mnenje, da je to edini način. Moje poročilo podarja nekatera področja, za katera menim, da je predlog komisije, čeprav je to dober predlog, ampak bi bil lahko predlog še boljši v nekaterih pogledih, recimo razširitev pravice, da se pokrijejo vse faze v kazenskem postopku, vključno z fazo po obsodbi, ko je nekdo uh, pridržan, potem ko je bil obsojen, ampak uh, še ni bila sodba pravnomočna. prav tako bi morali tudi pri osumljencih poskrbeti, da so ustrezno eh, obveščeni, ne glede na to, kdo, eh, kdo zaslišuje osumljenca. Potem je treba tudi zagotoviti ustrezno testiranje tolmačev in prevajalcev, potem je treba tudi zagotoviti snemanje, uh, takrat, ko je bilo zaslišanje tolmačeno, da pozneje ne pride do sporov. Pritožba oziroma zavrnitev. Eh, oprostite, zavrnitev, eh, pritožba v primeru zavrnitve tolmačenja mora biti vložena pri sodnem organu. Ravno tako je treba zagotoviti, da se upošteva čas, ki je za to potreben in ravno tako je treba zahtevati registar neodvisnih tolmačev in prevajalcev. To so neodvisni sodni tolmači in prevajalci. To je samo nekaj elementov v mojem poročilu, ki sem jih želela povdariti. Um, uh, Sedaj pa smo v situaciji, ko se zdi nemogoče da bi svet ta ukrep sprejel pred 30. novembrom. Naše trimesečno obdobje se izteče tik pred Božičem in namen je bil, da se ta akt sprejemne decembra na plenarnem zasedanju in na ravni odbora 1. decembra. In sedaj to zgleda popolnoma nemogoče. Kot parlament ne bomo mogli tega narediti, ker ne bo sestanka našega odbora. Predpostavljam, da bo ta ukrep padel med tiste ukrepe, ki jih bo komisija ponovno predložila v soodločanje. upam, da bo odpor lahko naprej delal na tem, kar smo že naredili. Z poročevalci v senci sem imela včeraj koristen sestanek, zahvaljujem se jim za podporo in spodbudo in zelo, zelo upam, da ne bomo izgubili preveč časa z novimi postopki iz Lizbonske pogodbe. Dobro bi bilo, če bi odbor tudi razmislil o tem, ali bi povedali svoje mnenje, ko bo uh, Lizbonska pogodba začela veljati, ali bi povedali svoje mnenje o vprašanju procesnih pravic na splošno. Mogoče bi lahko postavili vprašanje komisiji in svetu, kako oni vidijo to situacijo. Ta situacija lahko najde svojo končno obliko v resoluciji parlamenta potem eh, pričakujemo, da bomo imeli komisarja za eh, pravico in eh, temeljne pravice, tako kot ga bomo imeli za varnostna vprašanja in imigracijo. Te povezave sicer ne, te povezave sicer ne maram. In komisar za človekove pravice bo prav gotovo imel kar precej vpliva na to področje. Glede na to, da se je svet o tem dogovoril. Čeprav to ni tako dolgosežen dogovor, kot bi si ga jaz želela, pa vseeno mislim, da lahko upamo, da bo komisija predložila nekoliko ambicioznejši akt, ambicioznejši tekst, kot je bil, prvos, tekst, kot je bil prvoten in upam, da bomo prepričali tudi svet, da bo bolj fleksibilen pri dogovarjanju na svoje ravni. Mogoče bomo ponovno razmislili o postopnem pristopu v celoti čeprav ne bi želela, da bi na koncu izgubili tisto, kar bi sicer lahko imeli. Kakorkoli že. Situacija je nekoliko negotova, nekaj pa je gotovo. Okvirni sklep ne more biti sprejet v tretjem stebru. Vendar pa ne smemo izgubiti poguma. Jaz sem optimistična, prepričana sem, da bomo lahko sprejeli dober akt, dober okrep, eh, celo zelo dober, če bomo lahko sodelovali v okviru soodločanja. Hvala, tri govornike imam na seznamu. Štiri govornike imam. Najprej pa predlagam, da prisluhnemo komisiji in svetu, potem pa se bo lahko razvila razprava. Caroline Morgan in gospod Peter Cvrka, najprej Caroline Morgan iz eh, komisije dobi besedo. Hvala, predsedujoča. Hvala baronesi Ladford za vse besede v zvezi z eh, to temo, s tem dosjejem. Dolgo, dolgo se že trudimo doseči dogovor. In 23. oktobra je bil veliki dan, ko smo uh, prišli do, mislim, da zelo dobro uravnoteženega besedila. To besedilo mislim, da ustvarja neko dodano vrednost in upam, da bomo v okviru novega postopka dosegli dogovor o vsaj tako dobrem besedilu, kot je to. Gre za zahtevno tematiko. No, če gledamo v prihodnost, seveda ne vemo, kako se bo vse skupaj razvilo, ko gre za zagotavljanje tolmačenja oziroma prevajanja. Štirje dodatni ukrepi zakonodajne narave in peti ukrep, ki je, ki je zelena knjiga, so pred nami. In tukaj seveda bomo v celoti sodelovali s parlamentom, uporabili vaše predloge za prihodnje ukrepe. Dobro, hvala. Sedaj pa dam besedo predstavniku sveta, gospej, predstavnici sveta, gospej Weber. Na no, moje težko je težko, ime je težko izgovoriti. Hvala, gospej baronesi Ladford. To je tisto, kar sem že omenila, ko sem govorila o Lisbonski pogodbi. Sveda se veselimo tesnejšega sodelovanja na takšnih področjih s parlamentom. Ne more biti svet tisti, ki mora komisiji naložiti nalogo, da dela naprej na tem dosjeju. Komisija pa se je že dogovorila z nami, da bo v okviru veljavnosti Lizbonske pogodbe tudi še upoštevala vso razpravo, ki je potekala o tem v svetu. Komisija pa bo potem morala sama odločiti o tem skupaj s parlamentom, ali želite svoje stališče posredovati v eni ali drugi obliki. Resolucija je ena od možnosti, ki jo menjate. No, res, komisija bo potem o tem predlogu sveta razmislila, ko se bo strinjala s tem predlogom. Mislim, da je to dosje, na katerem lahko a, dosežemo dobre rezultate, dobro sodelovanje s parlamentom v prihodnosti. In svet je dosegel soglasje v zvezi s tem, da je treba korakoma delati naprej na tem dosjeju. Sicer bomo to besedilo, če bomo še druge zadeve vanj vključevali, razvodeneli, ne bo tako odločno in jasno. Zato se svetu zdi, da je to pragmatičen in dober pristop, ki ustvarja novo eh, vrednost, dodano vrednost, ko gre za procesne pravice. In svet je prepričan, da bomo lahko čim prej tudi z drugima inštitucijama dosegli dogovor. Pomembno je torej stvari pomakniti naprej, delati odločno in hitro. Celo vrsto korakov je treba sprejeti čim prej in sodelovanje moramo okrepiti v okviru nove pogodbe. Torej veselimo se sodelovanja z vami v naslednjih eh, dveh mesecih ali malce daljšem obdobju na tem dosegu. Hvala, gospa Weber. Gospa Romero Lopez je naslednja na mojem seznamu. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Dejansko mislim, da je ta točka izredno zanimiva. gre za točko, ki bo pomembna v okviru skupne resolucije. Prišlo je do soglasja v vseh skupinah. Vsi so se strinjali s tem, da je treba še naprej razpravljati o pravici do tolmačenja. Skladno z vsemi načrti. pravica do tolmačenja spada v svežen vseh zagotovil, ki jih želimo ponuditi v Evropi pravice in ne samo v Evropi varnosti. Ta resolucija je lahko pomembna in je lahko tudi pomembno izhodišče za novo komisijo. če bo novi komisar menil, da je dogovor parlamenta bistvenega pomena. Sedaj so se okoliščine nekoliko spremenile. Razprava se je začela že pred časom, takrat smo delovali v drugačnem okviru prišlo je do okvirnega sklepa v začetku julija pod švedskim predsedstvom. Politične razmere kažejo na to, da bi lahko predlog še dodatno izboljšali. Seveda razumemo, da je težko doseči dogovor med vsemi državami. Besedilo z 23. oktobra pa uvaja potrebo potem, da bi imeli še druge vidike treba je upoštevati še dodatne elemente v novem predlogu. Tu se namreč nahajamo v situaciji, ko imamo nekatere elemente, ki pravzaprav slabšajo situacijo. Moramo upoštevati tudi vse spremenjene okoliščine in skladno s tem bomo poskrbeli za to, da bo prišlo do resolucije, ki bo izražala mnenje parlamenta. Seveda bo morala potem komisija to upoštevati. In s tem bo tudi uvedla pravico do tolmačenja in razlaganja in eh, prevajanja. Komisija bi si morala prizadevati za to, da se bodo ti vidiki čimprej upoštevali. Smiselno bi bilo, da bi imeli direktivo za vse pravice, ki naj bi jih uveljavljali v okviru kazanskih postopkov. V parlamentu pa bomo skušali dokazati, da morajo torej ti eh, elementi sestavljati en sam paket. Direktive bi se mm, morale združiti v eno samo direktivo. in eh, prizadevati si moramo za to, da bo lahko direktiva čim prej začela veljati. Moramo se izogniti situaciji, ki jo je nakazala baronica Ludford poslanka je opravila odlično delo. Mogoče pa bi morali upoštevati še druge pravice, pravico do obrambe, pravico do sporočanja z družino. Tudi to so pomembni vidiki. Če bo komisija upoštevala predloge v resoluciji, sem prepričana, da bo lahko to dobra podlaga za Evropo pravice in ne samo za Evropo varnosti. Hvala. Gospa Antonescu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila gospe Ludford za sodelovanje, za sestanke, ki jih je organizirala in sem se jih tudi sama udeleževala. Naj podam nekaj pripomp v zvezi s tem eh, osnutkom, ki je zelo izčrpen. Izpostavljajo se bistveni elementi. V poročilu ste upoštevali najpomembnejše vidike. Naj izpostavim še nekaj razmišljanj. ki jih tudi podpiram. Gre za predlog spremembe številka ena. Države članice naj se ne bi nahajale pod standardi, ki so predvideni za človekove pravice. Četrti in šestnajsti predlog sprememb sta tudi zelo pomembna. Gre za pravice ljudi s posebnimi potrebami oziroma za. Eh, osebe z duševnimi motnjami. Treba je tudi tem osebam ponuditi ustrezno pomoč. Potem imamo osmi predlog spremembe, ki bistveno dopolnjuje pravico do tolmačenja v vseh fazah kazanskega sojenja. Gospa Lutford je že izpostavila celo vrsto pomembnih vidikov. Sama pa bi predlagala uh, še dodaten predlog spremembe, ki zadeva kakovost samega prevajanja in tolmačenja. To dobimo tudi v resoluciji sveta, ki spremlja predlog držav članic. Menim, da bi to morali dobiti tudi v osnutku sklepa. Treba je namreč zagotoviti ustrezno kakovost tolmačenja in prevajanja v vseh fazah sojenja. Države članice bi morale tudi uvesti mehanizem za nadzor tolmačenja in prevajanja, obenem pa tudi sistema kreditiranja za sodne tolmače v okviru kazenskih postopkov. V okviru držav članic bi morali tudi imeti ustrezen sistem usposabljanja. Kot smo že slišali, danes se nahajamo v posebni situaciji. Naj se zahvalim tudi predstavniku pravne službe za vse odgovore, vendar potrebujemo dodatna pojasnila. Radi bi jih dobili v pisni obliki, zato da bomo lahko še naprej delovali v dobrih pogojih vse do začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe predstavnica sveta je dejala, če sem dobro razumela, da ne bomo imeli nobenih odločitev do 30. novembra. Komisija bo predstavila uh, nove eh, predloge, vendar še ne vemo kdaj. Prišlo je do pomembnega napredka in zaradi tega se zauzemamo, da bi do tega prišlo v naslednjih mesecih. Lahko bi tudi oblikovali resolucijo parlamenta, vendar ta rešitev, te rešitve ne moremo posploševati. Sicer bi parlament eh, konec leta imel pred sabo samo celo vrsto ustnih vprašanj. to velja naprimer, naprimer za drugo poročilo, za katerega sem sama poročevalka. Kar zadeva prenos postopkov, bi se lahko znašli v enaki situaciji. Ko bo komisija oblikovala ustrezne predloge, upam, da bo upoštevala tudi predloge parlamenta in naše predloge. Hvala. Dobro, hvala. Gospa Hojtala. Hvala. Če bi mene obtožili nekega kaznivega dejanja na sodišču, bi vsekakor želela uh, se braniti v svojem materinem jeziku. No, tokrat pa uh, bom govorila v angliškem. Pomeni, da na sodišču imamo več, uh, prav, imamo več pravic kot v parlamentu. No, I'm, I'm sorry, is there Finnish available? Ali je finščina uradni jezik, ki je predviden danes? No, pa ne zapravljamo časa s tem. Strinjam se s pristopom Sare Ladford. Mislim, da ima prav, uh, ko pravi, da je pristop uh, korak za korakom nekaj, s čimer se sicer lahko spoprijaznimo, ni pa najboljši. In res je nujno ustvariti med državami članicami in njihovimi pravosodnimi sistemi med sebojno zaupnost. No, ta zaupnost naj bi obstala, ampak zato, da bo večja, potrebujemo minimalne standarde in eh, procesne pravice. Pozdravljamo vse predloge sprememb oziroma dopolnila. Naj povdarjam, da to besedilo, ko ga bomo sprejeli, bo dobra podlaga za komisijo, ki se bo morala soočati z zahtevo po eh, postopku soodločanja mm, na tem področju in upam, da bo eh, parlament pri tem res lahko opravil svojo vlogo. Hvala. Gospa Gomez. Gada, Hvala, gospa predsedujoča. Gospe Ludford se zahvaljujem za vse delo, ki ga je opravila. Eh, Rada bi poudarila, da bi bilo potrebno razpolagati s tisto podlago, o kateri je govorila Sara Ludford za utemeljitev teh ukrepov. Gre za podlago, ki je sicer precej različna od tiste, ki smo jo imeli v prvotnem predlogu komisije. Seveda pri, ni bilo dovolj eh, zaupanja, vendar sedaj imamo osnovo za to, da spodbudimo to zaupanje. In Sara Lutford govori prav, prav o tem zaupanju tudi v sodbah Evropskega sodišča. Mislim, da je to zelo pomembno, da okvirimo različne ukrepe, ki so bili predlagani. Seznanjama nas žalostnimi izkušnjami svoje države in tudi drugih držav treba je, da imamo določeno disciplino in da ti ukrepi temelijo na odločitvah, ki se sprejmejo na evropski ravni. Sicer pa bodo imeli nacionalni pristojni organi težave pri tem, če želijo iti v to smer in če želijo zagotoviti pravično sojenje v posameznih državah vsi ti predlogi so pomembni, obenem pa je pomembno, da osumljenec pozna svoje pravice, da je seznanjen s tem, da ima pravico do tolmačenja. Treba je imeti tudi registr vseh faz sojenja s tolmačenjem treba je, da imamo kvalificirane tolmače, ki so akreditirani na nacionalni ravni. Potem pa, kar zadeva predlog spremembe 26, predlagamo nacionalni register usposobljenih tolmačev in prevajalcev, ki naj se uporablja tudi na čezmejni ravni. mislim, da bi morali ta vidik čezmejnosti še natančneje opredeliti. V določenih državah določeni jeziki ne obstajajo, se ne uporabljajo in zaradi tega se moramo posluževati te pravice. Hvala. Hvala, gospod Tavares je zadnji na mojem seznamu. Najlepša hvala, kratek bom. Rad bi samo dejal, da sem spremljal razpravo v končni fazi. Spremljal sem razpravo, ki jo je vodila kolegica Lutford. Rad bi samo podprl delo, ki ga je opravila. Mislim, da je bilo njeno delo hvale vredno. Mislim, da moramo imeti vedno pred očmi tri glavne vidike. Prvič, osumljenec mora biti v mora biti glavni pri odločanju. To pomeni, da bo sam povedal, ali potrebuje tolmačenje ali pa ne. O tem ne morejo odločati drugi. Druga točka, mislim, da bi morali poenostaviti postopke. To razpravo smo že imeli pri, raz, eh, pri eh, vprašanju o dostopu dokumentov. Obenem je treba razpolagati z ustreznimi informacijami o postopkih, to bi bilo idealno. Evropski državljani bi morali odlično poznati svoje pravice pri sojenju. osumljenci v Združenih državah Amerike, naprimer, odlično poznajo svoje pravice in tako bi moralo biti tudi v Evropi. Naj še povem, da se popolnoma strinjam z vsemi usmeritvami, ki jih dobimo v dokumentu. Hvala. Um, Poročevalka, izvolite. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi in hvala tudi za vašo spodbude. Slišali smo od komisije in sveta, da sta oba zavezana k temu, da čim prej naredimo napredek na tem dosjeju. Razumem, da je bilo težko doseči soglasno odločitev v svetu, no morda se bo v prihodnosti situacija nekoliko spremenila zaradi uh, nove pogodbe. Zato ne vem, ali res moramo razpravljati tukaj o morebitni fleksibilnosti. Hvala tudi Svetu Evrope, s, smo, s katerim smo se srečali v Strasburu in oni so podprli nekaj mojih predlogov sprememb. Razumeli so, da mi gre k temu, da mi gre za to, da ne bomo sodne prakse eh, Strasburskega sodišča ogrožali ali da ne bi kakorkoli eh, minimizirali njihovo delo na pripravi nove konvencije. Takrat sem jim povedala, da tako kot so oni izrazili pripravljenost za nadaljna srečanja, smo to pripravljeni tudi mi. Mislim, da bi bilo lepo, če bi lahko v tem odboru glasovali in podprli poročilo. Mislim, da to niti pravno več ni možno do 1. decembra. Mislim, da takšno poročilo niti ne bi bilo pravno veljavno, niti ga v okviru tretjega stebra ne, moremo, ne bomo mogli spremati, ker od 1. decembra naprej tretjega stebra ne bo več. No, glasovanja morda ne bo, ampak morda bodo za to poročilo pokazale interesne vladne organizacije, pravne na združenje in tako naprej, tako da se bodo stvari izboljšale na tem. In morda se bomo v bližnji prihodnosti, ne preveč oddaljeni, lahko vrnili na to temo. Če bom lahko tudi v prihodnje opravljala vlogo poročevalke, bom z veseljem takšno ali podobno poročilo ponovno pripravila. Hvala. Sama pojma nimam o postopkih, eh, o pravilniku in tako naprej. Zato se samo sprašujem, ali morda ne bi pravnega stališča vendarle smeli sprejeti, tako da bi dali neke napotila komisiji, v zvezi s stališčem parlamenta. Se upravičujem, morda sem na začetku preveč divjala v svojih izvajanjih, ampak morda bi a, na srečanju koordinatorjev jutri lahko ugotovili, kakšne so sploh možnosti. Videli bi lahko, kaj je na svet koordinatorjev in morda bi se lahko potem odločili za resolucijo ali za vprašanje komisiji in svetu ali pa na nek drug način bi morda lahko prenesli vsebino, ki jo podpira parlament na tem področju. Hvala. Mislim, da sedaj, ko smo slišali vse poslanke in poslance, mislim, in uh, Saro.